Kolegi in kolegice, sedite, prosim. Ja. Predlagam, da začnemo z zasedanjem. Dnevni red imate pred seboj. Ima kdo kak ugovor, komentar? karkoli, ne, v redu, potem je to sprejeto. Novice imate prav tako pred seboj, tam so navedeni tudi jeziki, drugače pomembnejših sporočil ni. Ta teden imamo zelo raznovrsten dnevni red, upam, da nam bo uspelo vse obdelati pravi čas. Zapisniki, 8. juni, 17. juni, 13. in 14. juli. Ti zapisniki so oziroma bodo potrjeni, če nihče ne bo govoril do konca zasedanja. V redu, četrta točka na dnevnem redu, poročilo Komisije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Gre za boj proti goljofijam, letno poročilo 2014. Naš poročevalec je Benedek Javor iz vrst zelenih. Pozdravljeni. Pozdravljam pa tudi podpredsednico komisije ter komisarko za proračun in človeške vire Kristalino Georgijevo. To ni poročilo Olafa, to je poročilo komisije, ampak tudi komisija se seveda bori proti goljofijam in zato dobite takoj besedo. Dobrodošli tukaj, veselimo se, da ste z nami, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednica gospod poročevalec, poslanke in poslanci, vedno smo veseli, da si lahko izmenjamo mnenja s tem odborom. Izkazalo se je, da nam pomoč tega odbora pomaga pri zaščiti interesov finančnih, eh, finančnih interesov Evropske unije. Letno poročilo zadeva ukrepe, ki so jih sprejele eh, države članice in ki jih je sprejela komisija na področju goljofij in nepravilnosti. Prav tako vključuje povzetek naših dosežkov. Je prvo poročilo nove Junkerjeve komisije in eh, upam, da bodo ta in vsa naslednja poročila pokazala, da se v tej komisiji res posvečamo učinkovitosti in temu, da bi denar dakoplačevalcev čim bolj odgovorno uporabili. V tej komisiji veliko pozornosti namenjamo dobremu finančnemu upravljanju, zato ker smo v času, ko je potreb vedno več. Temu smo priča sedaj, v okviru krize z begunci, vidimo, kako resne so naloge, ki so pred nami in nujno je, da tisto, kar imamo na voljo, izkoristimo čim bolj učinkovito, v skladu z proračunsko disciplino, v skladu z izvajanjem prednostnih nalog in načrtov. Po priporočilih Evropskega sodišča in po priporočilih Evropskega parlamenta ter tega odbora, smo izvedli več pobud skupaj z državami članicami, zato da bi zaščitili finančne interese Evropske unije na področju goljufij. To je zelo zapleteno področje, večkrat smo o tem govorili, naši programi tečejo čez več let, zato se včasih zgodi, da morajo oblasti zaključiti neko programsko obdobje in začeti drugega pod eh, drugačnimi pravili. In zato se pojavlja tveganje za nepravilnosti, zaradi tega moramo bi biti še toliko bolj pozorni. Računsko sodišče in Evropska komisija se strinjajo, da je prišlo do izboljšav, vendar storiti je treba še več glede ugotavljanja goljufi in nepravilnosti na področju finančnih interesov Evropske unije. Zato je pravni okvir za programe 2014 do 2020 zastavljen tako, da nudi nekaj priložnosti in te priložnosti poskušamo izkoristiti čim bolj. Podpiramo seveda boj proti goljofijam in nepravilnostim in to pomeni, da se dela ne prenehoma. Leta 2014, kako lahko preberete v poročilu, so države članice in komisija storile zelo veliko na področju zakonodajnega, upravnega, organizacijskega in drugega dela. Naj se posvetim trem elementom. Najprej, kar zadeva zakonodajo. Na področju izdatkov smo sprejeli direktivo o javnih naročilih. S tem bomo povečali preglednost in ukrepili boj proti korupciji, in goljufijam. Opredelili smo nas križa interesov in e-naročila so obvezna. Uvedli pa smo tudi obveznosti glede spremljanja in nadzora na področju javnih naročil in ugotavljanju nepravilnosti. Napredek na tem svežnju je bil sprejet julija, končno. In zaradi tega bo mogoče določbe uskladiti po vseh področjih izdatkov Evropske unije za novo programsko obdobje. Še enkrat, povem, da ti vam moram, da je zelo pomembno, da imamo usklajene določbe. Vsebinsko večjih sprememb ni, kajti eden od namenov je bil, da bi podpirali kontinuiteto in eh, okrepili tiste dosežke, ki smo jih že uspeli doseči. Vendar vseeno vsi poskušamo doseči še bolj pozitivne rezultate. Kar zadeva prihodke. Politični dogovor je bil v zvezi z uredbo 515 skozi 96 decembra 2014 je bil sprejet politični dogovor. Predlogi sprememb so bili sprejeti pred nekaj tedni v začetku septembra. Zdaj pa sodelovanje. Vem, da se ta odbor s to temo ukvarja že nekaj časa. Namreč, no, Vse države članice so imenovale svoje službe za usklajevanje. Do konca leta 2014 je bilo to končano. Okrepljeno sodelovanje med organi za koordinacijo je pokazalo, da je zelo koristno in to je dejansko oblika najboljše prakse, kar zadeva izdatke. Sodelovali smo na področju ustreznega izvajanja določb za boj proti goljofijam, to je vključeno v upravni okvir 2014 do 2020. Seveda sodelujejo strokovnjaki komisije in držav članice to, da bi našli in širili najboljše prakse. Pet držav članic je že razvilo nacionalne strategije za boj proti goljofijam, seveda pa podpiramo tudi druge države članice, da razvijajo podobno, kar zadeva prihodke. In uh, to nas zelo veseli. Izvedli smo več skupnih carinskih operacij, dosegli smo dobre rezultate. Še enkrat smo pokazali, da je učinkovita koordinacija in izmenjava informacij tista prava pot naprej, če želimo ukrepiti boj proti goljufijam na področju carin. Tretjič. Ugotovljene nepravilnosti, goljufive in negoljufive. Ugotovili smo jih več in tudi vrednost je vedno višja. Podariti moram, da je to nekaj dobrega. Seveda, več nepravilnosti, je nekaj slabega. Ampak, če jih odkrijemo več, to pomeni, da smo bolj uspešni. Torej, prihodki. Povečanje v primerjavi z nepravilnostmi, še posebej tistimi, ki so uvrščene med goljofije, je posledica dela skupnih carinskih operacij. In uh, torej, tukaj lahko ti skupni napori dosežejo boljše rezultate kot države članice same ali komisija sama. Izdatki. Večjih premikov na področju trendov ni v primerjavi s prejšnjim poročilom. Goljofivje nepravilnosti so bile ugotovljene na področju kmetijstva, še posebej na področju razvoja podeželja. Kakor v preteklih letih je največ goljofi bilo na področju kohezijske politike. Na koncu še v skladu s prakso nedavnih let priporočilo vključuje tudi priporočila. Seveda povdarjamo, da je treba bolje sodelovati in usklajevati ukrepe v državah članicah in med državami članicami. O tem bomo govorili z državami članicami, prav tako bomo spremljali njihovo izvajanjem. Hvala lepa, seveda pa se že veselim komentarjev poslank in poslancev. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod eh, poročevalec Benedek Javor, izvolite. Hvala lepa, gospa Gresle. Hvala, gospa Georgijeva. Hvala, da ste se oglasili v našem odboru in nam predstavili mnenja Evropske komisije, hvala tudi, da ste pripravljeni o tem govoriti z nami. Mislim, da je ta, to poročilo dobra osnova za poročilo Evropskega parlamenta, ki bo pripravljeno jeseni in o katerem bomo glasovali po zimi. Poročilo samo. Poskusil bom biti čim krajši, ampak vseeno se mi zdi, da imamo kar nekaj tem za pogovor, začeti moram s pozitivnimi elementi, tako da bomo bolje sodelovali. Povdariti moram, da je zelo pomembno, da poročilo izpostavlja pomen boja proti goljufijam na področju DDV. To je jasno v pristojnosti EU, kajti DDV je v pristojnosti Evropske unije. To je tudi v skladu z uredbami. Vendar mislim, da moramo doseči napredek. Mislim, da smo tukaj zavezniki. Dobro pa bi bilo, če bi komisija imela bolj močno stališče v pogajanjih, zato da bi lahko prepričala tudi države članice o tem, kako nujen je EPPU in kako nujno je govoriti o DDV-ju in o teh vprašanjih. Zanima pa me, če lahko odgovorite na to vprašanje. Namreč, zakaj me, zakaj torej Olaf nima naloge, da bi bolj tesno spremljal čez nacionalne goljofije na področju DDV-ja, kajti goljofije na področju DDV-ja so zelo pomembno vprašanje v državah članicah in um, Olaf temu ne namenja dovolj pozornosti. Druga pozitivna točka, javna naročila, to ste omenili, mislim, da je tudi smer e-javna naročila prava, države članice upam, da bodo dobro sledile tem priporočilom. Omeniti pa moram tudi nekaj negativnih elementov v zvezi s poročilom. Namreč, najprej, kar zadeva korupcijo nasploh. komisija na tem področju ne počne dovolj. Ne more biti učinkovita. Strategija za boj proti korupciji komisije zveni dobro, vendar ne vsebuje pravih elementov. Poročilo za boj proti korupciji, ki ga omenjate v svojem poročilu, tako vse pravijo govorice, naj bi do nas prišlo z zamudo ne bomo ga dobili v začetku leta 2016. Torej. Zanima me, kdaj lahko pričakujemo poročilo v parlamentu. V primerjavi s prejšnjim poročilom me zanima tudi, ali lahko v poročilu pričakujemo 29. poglavje torej ob 28-terici držav članic, me zanima, ali lahko pričakujemo 29. poglavje o institucijah samih, kajti to je velik del problema korupcije in eh, po mojem mnenju potrebujemo temu namenjeno posebno poglavje. Še eno pomembno vprašanje gre za vprašanje izterjave. V poročilu jasno navajate, da stopnja izterjave ali finančne korekcije ni optimalna. Z generalnim direktorjem Olafa smo o tem govorili, vprašal sem ga o stopnjah izterjave in eh, povedal nam je naslednje. Leta 2014 na osnovi poročila Olaf ta stopnja ni popolna, ni do konca izpeljana in vprašanje je naslednje. Torej, po vaših informacijah, kakšna je stopnja izterjave po priporočilih Olafa in kakšne so ovire za to, da bi okrepili stopnjo izterjave v državah članicah? Potem pa še vprašanje spremljanja. Imeli smo razpravo z generalnim direktorjem Olafa in povedal nam je, da Olaf nima neke pravne osnove za to, da bi spremljal priporočila ali upoštevanje priporočil. Ni torej strogega režima za spremljanje izvajanja priporočil v državah članicah. Države članice torej dobijo priporočila od Olafa, strani Olafa pa ni pritiska za to, da bi ustrajali, da države članice dejansko karkoli storijo v zvezi s temi priporočili. Če smo že pri Olafu, v poročilu komisije ni skoraj nič o tekočih razpravah, o odnosu med Olafom in nadzornim odborom. To morda ni predmet tega poročila, ampak glede na to, da je to tema, o kateri že dolgo govorimo v komisiji, v parlamentu, med parlamentom in komisijo, pa tudi v okviru Olafa, bi mi bilo všeč, če bi podali svoje stališče v zvezi s tem, torej kaj se dogaja med Olafom in nadzornim odborom Olafa. pa še nekaj komentarjev, ki niso neposredno povezani s poročilom, ampak eh, če govorimo o korupciji in goljofijah, potem bi morali govoriti tudi o tem. Okrepiti bi morali urednost revizij. Seveda goljofije so pomembne in zaradi goljofij in nepravilnosti izgubimo zelo veliko denarja. Po drugi strani pa morda več denarja porabimo ne zaradi goljufij ali nepravilnosti, ampak zato, ker projekti niso dobro izbrani. Morda bi bilo dobro, če bi imeli boljše režime glede ocenjevanja vrednosti za denar, ki jo dobimo iz posameznega projekta. In še nekaj na koncu, kohezijska politika je po mojem mnenju v bistvu problematike, ko govorimo o goljufijah, nepravilnostih in urednosti za denar. Kohezijska politika je zelo pomembno vprašanje. Sveda, zamisel za kohezijsko politiko je dobra, ampak v nekaterih primerjih mislim, da ne prispeva k temu, da države članice razvijajo svoje gospodarstva. Mislim, da to včasih bolj prispeva k temu, da prihaja do goljufi. Prav tako pride do izkrivljanja trgov. Z tega vidika Mislim, da je kohezijska politika kot glavni vir goljofij, nepravilnosti in napačne porabe denarja zelo pomembno vprašanje. Mislim, da bi zaradi tega morali imeti poglobljeno razpravo o prihodnosti kohezijske politike. To so tisti glavni elementi, ki sem jih želel omeniti. Seveda ostaja še druga odprta vprašanja, ampak prepričan sem, da bodo moje kolegice in kolegi opozorili na nje. Hvala lepa. Gospa podpredsednica, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala gospod eh, poročevalec za natančen pregled in za natančna sporočila glede tega kje smo dobro upravili delo in kje nas čaka še več dela. Naj vam podam svoje odgovore. Strinjamo se s parlamentom v zvezi z goljofijami DDV in potrebo potem, da je treba to čim prej vključiti v mandat. Naše stališče v zvezi s tem je zelo jasno in eh, če imam kakršnokoli priložnost za to, vedno povdarjam in vedno seveda računam na vašo pomoč. Mislim, da se glede tega strinjamo. Morda bi morali razmisliti o jasnosti naših sporočil. Ne trdim, da smo popolni, ampak eh, povedati vam želim, da po našem mnenju ni nobenega razloga za to, da bi izključili DDV to je vir za proračun EU, ni glavni vir, ampak je vir in če gledamo objektivno in če želimo zaščititi finančne interese Evropske unije, potem ne moremo izpustiti izpred oči vprašanja DDV, kar zadeva vrteljak DDV, kako ste vi to omenili. Najbolje bi bilo, da gremo po vrsti. Najprej moramo dobiti mandat, potem bomo pa delali na tem, kakor sem, dejal v svojih, kakor sem dejala v svojem eh, prvem govoru. Smo dosegli nekaj napredka na področju javnih naročil, ampak mislim, da je nujno izvajati e-naročila. To je prednost za našo komisijo. E-naročila in e-računi. Do leta 2018 bomo vsi morali izdajati e-račune na področju javnih naročil. In moje sporočilo kolegicam in kolegom v komisiji je naslednje. Če bo, komisi, če bo Evropska unija morala to storiti do leta 2018, potem bi mi pri komisiji morali to storiti do 2017. Mi moramo biti za zgled. V generalnem direktoratu Digit smo o tem govorili. In sedaj še nekaj točk, kjer ste imeli pomisleke, kjer ste imeli vprašanja. Najprej, kar zadeva poročilo za boj proti korupciji. Komisar, odgovoren za to vprašanje, pravi, da zadeve tečejo po načrtih. Govornice sicer obstajajo, da bi naj prišlo do zamud, ampak to je samo spodbuda, da do zamud ne bo prišlo. Vaš predlog je zanimiv, kar zadeva poglavje 29 to sporočilo bom eh, prenesla naprej. Tudi na tem področju bi mi morali biti za zgled. Vendar mora odgovorni komisar razmisliti o vašem priporočilu. Kar zadeva izterjavo, to je zapletena tema in uh, mislim, da bi o tej temi morali govoriti zelo poglobljeno. Države članice imajo svoje načine za izterjavo, včasih uporabijo sodno pot, včasih druge poti, ampak takoj, ko se ugotovi nepravilnost, ne glede na to, ali je to goljofija ali ne, je treba ukrepati in eh, včasih pride do precejšnjega časovnega zamika. Včasih so razlogi objektivni, včasih subjektivni. Strinjam se z vami, vi ste rekli, da to ni optimalno, pri tem ste citirali nas. Dejansko pa je to tema, o kateri moramo še naprej govoriti, kajti. Izterjava ne pomeni samo neke vrste izravnave napak. Ne, to vključuje tudi dejavnik odoračanja. Če izterjamo znesek, potem ljudje dvakrat razmislijo o tem, ali bi se spustili v goljufije ali ne. Če bomo povečali ali izboljšali stopnje izterjave, potem sem prepričana, da bo to imelo odvračilni učinek. In tukaj se seveda dotaknemo pomembne teme, kaj se zgodi, če ljudje kradejo denar Evropske unije. Skupaj smo ugotovili, da potrebujemo Evropskega javnega toživca in urad Evropskega javnega toživca. V komisiji nas skrbi, da razvoj dogodkov od našega predloga teče, da tako, da ne bomo dosegli svojega cilja v celoti. To je razprava, ki še teče in spet računamo na parlament, da bo imel jasno stališče v zvezi s tem. Da bomo imeli torej ustrezen sistem za upravljanje z znanjem, ki ga pridobimo na področju goljofij. Če vemo, da se je nekaj zgodilo, vendar ne ukrepamo, potem seveda ni dejavnika odoračanja in tudi takojšnji učinek je manjši. Učinka odoračanja pa potem ni. To je zelo pomembno vprašanje, ki presega spremljanje. Kar zadeva spremljanje, strinjamo se z vami, v poročilu je navedeno, da moramo izboljšati svojo zmogljivost za spremljanje. In zadeva je naslednja. Zanašamo se na informacije iz držav članic. Če dobimo dobre podatke, potem lahko potegnemo dobre sklepe. Verjetno ste opazili, da smo v poročilu zamenjali vrstni red. Najprej smo imeli podatke, potem pa priporočila. Zdaj pa imamo najprej priporočila in potem podatke. Zakaj? Zato, ker podatki niso vedno enake kakovosti. Včasih so dobri, včasih ne. Tukaj pravimo slabo notri, slabo ven. Če torej dobimo slabe podatke, so tudi rezultati slabi. Ne, želim reči, da se države članice skrivajo. Ne, gre bolj za nekaj drugega. Gre za to, da bi sodelovanje izkoristili za to, da izboljšamo rezultate. Države članice si v splošnem želijo doseči boljše rezultate, Niče nima interesa političnega ali gospodarskega, da bi imel korupcijo v svoji državi. Ampak to se mora razširiti na neko splošno raven. Zaenkrat še nismo tako daleč. Olaf in nadzorni odbor, glede na to, da imamo medinstitucionalni dialog z Olafom naslednji teden, mislim, da bi bilo najbolje, da o tem spregovorimo naslednji teden. Seveda. Ne? se bomo pripravili na dober in konstruktiven dialog naslednji teden. Naslednje vprašanje. Goljofije so nekaj slabega, ampak eh, denar, ki ga izgubimo, ni nič slabši. Tudi to je zelo slabo. Deset mesecev smo delali na tem in še naslednje leta bomo delali prav na tem vprašanju, torej vrednost za denar. Čim več moramo dobiti za svoj denar. Posvečamo se postopkom, sistemom, združljivosti, skladnosti in zagotoviti želimo torej čim boljše rezultate na tem področju. Nekaj napredka v zvezi s tem smo dosegli v okviru poročanja, ki smo ga zastavili, je veliko več pozornosti namenjene uspešnosti. Prav gotovo se boste strinjali z mano. Namreč, govorimo o spremembi paradigme. Ne smemo samo kljukati okenc. Razmisliti moramo, ali res denar uporabljamo za najboljše namene ljudi. Ta sprememba se ne bo zgodila v enem dnevu, samo s sistematičnim pristopom bomo lahko na koncu dosegli takšne rezultate, kot si želimo. Vaša kritika kohezijske politike seveda to temelji na objektivnih podatkih, kakor sem dejala. Kohezijska politika je največji vir goljufi in nepravilnosti. Vendar ob slabih stvarih se ne smemo odpovedati dobrim elementom. Namreč kohezijska politika v splošnem deluje. Države kot so Latvija, Litva in Poljska dosegajo dobre rezultate. Stopnje rasti so visoke 1,7-2,1 odstotek. Kohezija je tisto mazivo, ki omogoča, da se regije, ki zaostajajo, dvignejo ali pridružijo drugim. Moje priporočilo je naslednje. Mislim, da moramo biti bolj odločni v zvezi s tem, kako se pripravljajo programe, kako se izvajajo, kako se povezujejo, kako se povezujejo z drugimi področji. Nekaj dobrih primerov že imamo, naprimer komisarka Krecu in komisar Hogan, sodelujeta za to, da bosta poskrbela, da bo do, v okviru kohezijske politike zagotovljene spletne povezave na podeželje. Prav tako imamo cilje za rast v državah članicah, ki so se spustile v to smer. Ne želim reči, da je vse perfektno. Ni. Ampak prav tako želim da ne pozabimo naslednjega. Evropska unija, ki jo imamo sedaj, je dosegla odlične rezultate vsaj v 20. stoletju, kar zadeva konvergenco. 11 držav je dvignila iz eh, srednjega razreda v višji razred glede prihodkov. To se še nikoli ni zgodilo, kohezija ima prav gotovo svojo vlogo pri tem. Torej, veliko je problemov, veliko je nepopolnosti, ampak zadeve so v splošnem dobre. V družbi imamo zelo veliko nemirnosti, živčnosti. Ljudje pravijo, kohezijska politika ni v redu, morda bi bilo bolje, če bi ta denar porabili za Kijev ali za begunce. To omenjam samo zato, ker je bil to eden od komentarjev, ki smo jih slišali. V splošnem mislim, da moramo v Evropski uniji bili zelo pozorni na to, da rešujemo probleme. Vendar zdaj v tem času moramo držati skupaj. Samo skupaj lahko zagotovimo, da bomo imeli lepo priložnost in da bodo naši državljani imeli lepše življenje. Hvala. De Jong je naslednji. Denis, izvolim voorzitter ehm, ook dank aan de vicepresident van de commissie eh, voor de toelichting op het rapport. Eh, hvala, gospa podpredsednica Evropske komisije, za te informacije. No, nekaj komentarjev imam. Strinjam se z našim poročevalcem glede korupcije. Evropski parlament je prosil eh, Davila komisija bolj ambiciozna in da bi nas tudi obveščala o tem, kar počne na tem področju, tudi o tem, kaj počnejo druge institucije, naprimer računsko sodišče za boj proti korupciji. Tudi Združeni narodi so nam rekli, da uh, je zelo malo znanega o notranji korupciji v Evropski uniji. Mi uh, Eh, Mi dva sporočevalcem sva v skupini za transparentnost in eh, zato se zauzemava tudi za večjo preglednost tukaj v Evropskem parlamentu. Eh, sam bi rad videl tudi prilogo k letnemu poročilu. Komisarko Malmström, ki je bila za to odgovorna, smo tudi prosili za tako prilogo. Mislim, da bi morali to prilogo dodati o in sicer prilogo o notranji korupciji v evropskih institucijah. Potem pa še eh, glede tega poročila. Mislim, da bi bilo treba izvajati pritisk na države članice. Zato potrebujemo tudi bolj berljivo poročilo. Eh, državljan, ki se za to zanima, že ima določena znanja in eh, kljub vsemu je to poročilo težko brati, še teže pa ga je razumeti. Leta 2011 smo zaznali uh, precej visoko stopno napak. Mislim, da je vse to povezano z eh, celotnim ciklom. In eh, eh, z tistim trenutkom v obdobju programiranja, ko so se programi začeli premikati naprej. In za običajnega evropskega poslanca bo to eh, zelo težko razložiti nekemu običajnemu državljanu. Veliko dejavnikov je bilo v igri mi bi morali te dejavnike, te elemente prefiltrirati, naprimer, kar se tiče cikla. Če ne bi šlo za ta cikl, kakšna bi bila situacija? Potem so tukaj še drugi dejavniki, ki otežujejo jasno razlago teh številk. Prišlo je do uh, Eh, velike zmede. No, kolikor bolj se stvari preizkujejo, več stvari se odkrije, to je res. Ampak eh, sam bi potreboval še dve dodatni razlagi. Nizozemska je na desetem mestu, eh, obstajajo problemi s poročanjem osebnih podatkov. To je bilo zaznano v poročilu. Osebni podatki, kakšen problem. Eh, obstaja na tem področju. Mogoče bi lahko eh, vprašal tudi svojo vlado, da mi dajo informacije o tem. No, potem pa še nekaj na enajsti strani, to je tudi povezano z nizozemsko, z mojo državo. Torej, leta 2011 eh, niti enega primera nepravilnosti oziroma goljufije eh, Torej, moja država je fantastična, ampak ne moram verjeti, da ne bi bilo niti ene napake leta 2011. E, države članice smo morali obvestiti, da bi morali bolje nadzorovati e, vse skupaj in tudi optimizirati svoje nadzorne sisteme. Na drugi strani pa pišete šud, torej morali bi jih obveščati o sistemih za nadzor in pa v posodabljanju teh sistemov. Ta izraz šut, torej naj bi se države obvestilo, se mi zdi zelo uh, blag izraz. Gospa podpredsednica, izvolite. Uh, za evropske inštitucije je vsekakor zelo pomembno, da so za zgled, ko gre za etično obnašanje. Uh, Glede tega se povsem strinjam in vse, kar bomo lahko dosegli prek našega skupnega dela, prek poročanja, prek tega, da ljudi obvestimo, kje smo, kaj delamo, eh, vse to podpiram in vse to moramo narediti za naše državljane. Zato eh, sem sprejela ta vaš uh, komentar in bom tudi z ustreznimi kom komisarji razpravljala o tem, da bomo videli, kaj lahko na tem področju naredimo. Moramo biti tudi sposobni pokazati, kaj je že bilo doseženega za boj proti korupciji v državah članicah in v evropskih institucijah. Simpatiziram tudi eh, s tem, kar ste povedali v zvezi s komunikacijo in pa z berljivostjo besedila. Uh, S tem se strinjam. To poročilo je eh, naš poskus, da bi ogromno količino informacij predstavili na eh, bolj prijazen način. Včeraj sem eh, prosila za glavno besedilo tega poročila. To so torej vsi podatki, ki jih imamo, zelo podrobne informacije obsegata tekst. In mi smo to skušali pretvoriti v nekaj, kar bo bolj razumljivo in bolj koherentno. Razumem, da je težko to interpretirati in če niste strokovnjak, je to tudi težko razumeti. O tem je treba še razmišljati, seveda. Moramo pa razmisliti tudi o različnih poročilih, ki jih pripravljamo. Ko sem dobila podatke od eh, svojih kolegov, smo eh, pripravili tri poročila. Eh, poročilo Olafa. No, to prihaja od Olafa, od Evropske institucije, ki ni komisija, ampak vseeno se mi ukvarjamo s tem. Potem imamo še poročilo DG za proračun in še tretje poročilo. Ta poročila eh, pokrivajo različne komplementarne vidike boja proti korupciji in pa uh, Eh, področja zaščite finančnih interesov. Potem imamo pa tukaj še računsko sodišče. Pomembno je narediti korak nazaj in razmisliti o tem, kaj narediti za to, da bo slika bolje povezana in jasnejša. Kako bomo razložili to celotno zgodbo, ki nam jo prikazujejo vsa ta poročila. Tega ne moremo narediti naenkrat. Eh, za ta poročila obstaja pravna podlaga obstaja tudi ustrezen postopek, kako se pripravljajo. Eh, ta postopek zadeva tudi države članice, ne samo evropskih institucij, ampak eh, kako priti do jasnosti eh, našega sporočila, kako jasno povedati, kaj nam uspeva, kaj nam ne uspeva, kje smo v tem trenutku in tako naprej. Strinjam se, da je treba tu še več narediti. zmedo lahko povzroči že to, ali je dobro, eh, da se odkrije več nepravilnosti, tako goljufivih kot negoljufivih, ali to ni dobro. Eh, nismo bili preveč sposobni oblikovati jasna sporočila do zdaj. To je res in sprejemam vašo kritiko. Kako hitro bomo lahko izboljšali našo komunikacijo? kako hitro bomo prišli do te točke, eh, glede tega moram biti previdna, ampak eh, cenimo pa to, kar ste izpostavili in pa eh, vašo željo po jasnosti in po preprostosti. Sama tukaj zastupam tudi svoje kolege. Oni se zelo trudijo vsak na svojem področju eh, večkrat dobivajo nekonsistentne, nepovezane informacije in skušajo iz njih narediti čim več. Eh. Težko bi eh, se bolj trudili, no. Ampak vseeno rezultat ni tak, kot bi si ga želeli. Tega se zavedam. Hvala. Ja, ich habe mich selbst auch auf die äh, Redner. Ja, tudi sebe sem dala na seznam govornikov. Prva stvar in eh, kolegi, tako gospod Javr kot kolega eh, De Jonge, sta mm, govorili nekako, sta govorila nekako o neustreznosti tega poročila. 31. juli kot datum objave je čudovito jamstvo, da javnost tega poročila sploh ne bo opazila. In ugotavljam, da je komisija v zadnjih letih, saj vi ne morete nič k temu, to so bili vaši predhodniki, tisti, ki so bili za, krivi za to, ampak eh, gre to, da se to poročilo o goljofijah nekako prikrije. Veliko različnih eh, modelov je bilo, eh, veliko načinov ocenjevanja stopnje goljofij in mislim, da tudi datum objave pripelje do tega, da smo v bistvu mi na koncu edini, ki zadevo spremljamo. Zdaj, če je to namen, potem odlično zadeva deluje, ampak eh, sprašujem se, ali je to prav, kajti če se želimo učinkovito boriti proti goljofijam, potem je ključno potrebno zagotoviti tudi višjo mero zaupanja v EU. Tako da zdi se mi, da bi komisija politično gledano lahko storila več, že samim dejstvom to poročilo obstaja in mislim, da če si komisija že dela delo s tem poročilom, bi lahko iz tega tudi več eh, iztržila. No, bomo videli, kam bo šla stvar v prihodnih letih. Leta 2013 smo prosili za to, da nam posredujete informacije o tem, koliko je bilo um, ehm, izterenih, nazaj izterenih zneskov Eh, in predvsem stopnja izterjave in zopet tudi utemeljitev. Države, ki sploh ne javljajo goljofi, v zadnjih petih letih namreč Slovenija in Finska in pa tudi Danska in Luksemburg na področju kohezivnosti, eh, niso javile nobenih primerov goljofi. To je vse lepo in prav, ampak ali nam lahko jamčite, da so sistemi tam dejansko delujoči in da dejansko ni goljofi. Če nam lahko to zajamčite, potem bi to jamstvo vsekakor z veseljem od vas zdaj slišala. Mačarska, Polska, Romunija, Italija pa imajo skupno 71 odstotkov vseh javljenih nepravilnosti. To se mi zdi kar zgovorno, predvsem zato, ker se sprašujem, kaj je z drugimi. Gre za drugačno izvajanje ta, istega, ta iste uredbe ali so nekatere države članice pač bolj pridne prijavljanju kot druge, skrbi to neporočanje me skrbi. In potem razkorak, če so ni razkorak med eh, prijavo in eh, preiskavo na področju kmetijstva, so se ti roki bistveno zmanjšali, na področju kohezijskih politik pa se je to celo podaljšalo 26 na 31 mesecev v letu 2014. In to je alarmantno, ker to potem pomeni, da grozi počasi tudi zastaranje in zanima me, kaj komisija počne za to, da bi to preprečila. In potem imam še eno vprašanje in sicer v zvezi z neposrednimi plačili. Tu je prišlo do 232-stotnega povečanja stopne goljufi. Zanima me, ali je kakšno pojasnilo za to. In potem, kar zdeva kohezijsko politiko in begunce, kdor je deležen solidarnosti, mora tudi sam biti solidaren. Vemo, da uh, mora kohezijska politika iti naprej, ampak dobro bi bilo, če bi države, ki prejemajo kohezijsko pomoč, eh, vendarle bile pripravljene tudi sprejeti vse tisto kvoto beguncev, ki jih komisija predlaga. Ampak to samo nekako takole po strani. gospa komisarka. Vsekakor ni naš namen, da bi eh, pretihotapili to poročilo oziroma ga spravili skozi zadnja vrata. Mm, treba je določiti nek eh, datum in če bo časovnica to poročilo naredila bolj vidno, potem Eh, bomo seveda sledili temu. Mi smo tukaj zato, da razpravljamo, ne izogibamo se razpravi, ne glede na to, kdaj bo poročilo prišlo ven. Imeli smo že razpravo s svetom. Prišle bodo še nadaljne razprave s parlamentom in nikakor se jim ne bomo izogibali. No, ampak to stvar bom peljala naprej in se bom tudi pozanimala, zakaj je prišlo do takšne časovnice v določenih državah je zelo malo eh, napak, ki se prijavijo ali pa skoraj nič. Te napake niso prijavljene morda zato, ker eh, se bodi si niso zgodile ali pa so jih popravili s kakšnimi upravnimi ukrepi. Mi eh, te jasnosti oziroma jasnega pregleda v globino še nimamo da bi dobili odgovor, kakšen je pravi razlog za to. Seveda, vi od nas pričakujete, da eh, delamo na tem še naprej, da eh, prodremo globlje v informacije in da identificiramo to, zakaj ni bila zaznana nobena napaka. Ali zato, ker so to zaznali že prej in potem popravili z upravnimi ukrepi, ali pa je razlog, ki je drugi. Zdaj imamo nov pravni okvir za finančno perspektivo od leta 2014 do 2020 in ta zahteva od držav članic, da imajo pripravljene strategije za boj proti korupciji, še posebej standardiziran način poročanja. In eh, s prejtjem tega okvira upam, da bo prišlo do več eh, poenotenosti med državami članicami. V tem trenutku poročilo kaže, da eh, te enotnosti še ni. Kar se tiče kohezijske politike, pa naj povem naslednje. Relativna velikost je nekaj, kar eh, si zasluži posebno pozornost. Kolegi mi morajo pomagati odgovoriti na to vprašanje. Leta 2013 ste prosili za eh, podrobnosti o koheziji in. Eh, prosila bi eh, kolege, če poiščejo odgovor na to vprašanje. Eh, jaz pa bom zaključila z odgovori na druga vprašanja. No, gospa predsedujoča, glede solidarnosti. Strinjam se, da je včasih izjemne krize, kakršni smo priča zdaj, treba narediti vse za to, da pokažemo solidarnost. Sama sem veliko časa v teh dneh eh, namenila temu, da bi ugotovila, kaj lahko naredimo skupaj še bolje. Ko imamo solidarnost, ko čutimo eh, to solidarnost, moramo biti tudi zelo radodarni do tistih, ki to potrebujejo. Sama sem zaskrbljena zaradi eh, nevarnosti, Eh, vse večjih razlik in razhajanj. V teh trenutkih bi morali vsi razmišljati o tem, kaj lahko mi vsi, institucije, države, posamezniki, naredimo za to, da bo Evropa imela tisti moralni položaj, kot si ga zasluži. Tako da nas bodo drugi spoštovali. Eh, še posebej pa je to pomembno zaradi našega lastnega zaupanja v to, kar smo. Mi smo dobri ljudje in mi bi morali v teh trenutkih eh, pokazati to svojo dobroto, dobroto evropejcev. Sama sem iz države, ki je šla uh, skozi zelo težavno tranzicijsko obdobje. To državo tudi najbolje poznam. Eh, mi smo bili tudi izpostavljeni na valu beguncev in to je v naši družbi eh, sprožilo določene eh, težave, vendar pa ljudje zdaj kažejo solidarnost, pravijo, da je prav, da se begunce sprejme. Mislim, da bi morali skupaj najti to jasnost namena. Močna unija je naš namen. Ta unija je nastala zato, da da ščiti mir. In eh, zdaj imamo priložnost, da to naredimo za druge, tako kot eh, smo to naredili zase. Kot vidite, eh, sem postala kar čustvena ob tej temi. V zadnjih petih letih sem bila komisarka za humanitarno pomoč. Videvala sem vojne v soseščini, humanitarne katastrofe in res verjamem, da je to zdaj pomemben trenutek v naši zgodovini. No, zdaj pa uh, lahko eh, moji kolegi odgovorijo na vprašanje o koheziji v letu 2013. Se lahko prosim predstavite? Good afternoon, Andreja Bordoni. Pozdravljeni, Andreja Bordoni sem, uh, eden od avtorjev poročila. No, eh, povečanje eh, vpliva plačil eh, na krizo, to je bilo vprašanje, če sem prav razumel. Mi smo to opazili in to skušamo pokazati tudi vsako leto, namreč gre za fluktuacijo zneskov. Ko gre za kohezijo, to je težko razložiti, včasih do teh fluktuacij uh, pride eh, zaradi eh, boljše ciljne usmerjenosti, to je odvisno tudi od eh, pomankanja informacij, od različnih okoliščin. Imamo pa še tretji vidik, ki ga je tudi treba upoštevati in ta tudi razlaga, zakaj je bilo povečanje tako veliko. Takrat smo bilo, bili na koncu obdobja leta uh, eh, 2007 do 2013. Torej, o, to obdobje se je začelo. Oprostite, predsedujoča prekinja. Tukaj ne gre za uh, odgovor na moje vprašanje. Torej, vaše vprašanje je bilo, ali nam boste zagotovili podrobnosti o tem vprašanju ali ne. Da, mi bomo dali na razpolago vse te podrobnosti. Dobili boste drugi del v poročilu DG za proračun. Tam vam bomo zagotovili več informacij. Zdaj, eh, ko se zavedam interesa tega odbora za to temo, je odgovor vsekakor da. V poročilu, ki bo prišlo iz Generalnega direktorata za proračun, boste dobili te odgovore. Tam eh, se bomo bolj podrobno lotili tudi vprašanja kohezije. Hvala. Kolega Ali je naslednji. Hvala. Pozdravljeni kolegi, pozdravljena eh, komisarka. Gospa Georgijeva je zadnja v komisiji, ki bi jo lahko krivili, da si ne želi razprav in da se jih izogiba. V odbih odborih, odboru za proračun in za proračunski nadzor je bila v zadnjem letu eh, gospa komisarka vedno na razpolago, vedno je prihajala v naš odbor in se bila pripravljena pogovarjati z nami, vedno nam je tudi zagotovila zelo podrobne informacije. No, kar se tiče tega poročila komisije, eh, pa je komisija. Eh, objavila, da so države članice izgubile 168 milijard eh, evrov zaradi zapoznelih plačil, goljufi in tako naprej. Zanima me, eh, ali bo podobna številka ugotovljena tudi za leto 2014. Številka, ki sem jo omenil, velja za prejšnje leto. Kaj ti nižji prihodki v državah članicah pomenijo tudi eh, nižji proračun Evropske unije. Boriti se moramo proti davčnim utajam in goljufijam. Letno poročilo strani komisije eh, je prišlo v pravem času za to, da odgovori na vprašanje, v kolikšni meri so prihodke Evropske unije v eh, nevarnosti, v kolikšni meri so podvrženi goljufiji. Eh, študija eh, za leto 2014 pokriva števila področja. No, nekaj eh, svojih idej bi predstavil. En primer politike boja proti goljufijam je, da se osredotočimo na programe. Ali lahko ugotovimo, kakšen je rezultat eh, določenega programa, kakšni so torej, rezultati investicij, ki so bile vložene v določen program. Mislim, da imamo eh, glede tega dobro razpravo. Eh, na to smo se osredotočali že pri proračunu, ki mora biti osredotočen na rezultate. Mm, torej, eh, moramo si prizadevati za največjo dodano vrednost vsakega vloženega evra. In če bomo tako ravnali, bomo tudi dobili celotno sliko. No, v primerjavi z letom 2013 in s prejšnjimi leti smo za leto 2014 po, ugotovili povečano stopno napak. Ni povsem jasno, kakšen je pravi razlog eh, za eh, tem povečanjem, ali so se nepravilnosti res povečale ali pa je bil samo nadzor boljši. No, uh, ukrepi, ki jih Evropska komisija in pa celotne vse institucije ter države članice izvajajo za uh, nadzor nad goljufijami, torej vse te dejavnosti bi se morale osredotočati na to, da uh, se ohranijo prihodki Evropske unije in uh, da se zagotovi tudi dobro delo institucij. Hvala. Gospa podpredsednica. Thank you, Mr. Ali and... Hvala, gospod Ali. Želim potrditi to, da smo vam jaz in moji kolegi vedno na razpolago za razprave v Evropskem parlamentu. To seveda zadeva dejavnosti, za katere smo mi odgovorni. Samo prek uh, skupnega dela bomo lahko dosegli napredek. Mi eh, smo odgovorni za delo osebja komisije, potem pa imamo tu še države članice in pomembno je, da sodelujemo. Prosili ste za podatke oziroma rekli, če lahko eh, zagotovimo podatke glede goljufi v letu 2014 na področju DDV. tukaj imamo poseben program za uh, zbiranje teh informacij. Ne morem pa v tem trenutku odgovoriti, kdaj točno vam bomo lahko zagotovili te podatke. Vam bomo pa na pisni način odgovorili na to vprašanje. Potem pa ste postavili še nekaj vprašanj, ki tudi zahtevajo eh, najprej eh, preverbo vseh informacij. Eh, če se strinjate, bomo v pisni obliki podali odgovore na ta vprašanja, tako da bodo res odgovori jasni in natančni in ne preveč posplošeni. Hvala. Questions. Hvala lepa. Ja, nekaj vprašanj je zadevalo podrobnosti, nekateri ni bilo odgovora, tako da bomo poslali nekaj vprašanj še v pisni obliki. Ja, v bistvu je bilo nekaj vprašanj, ki zahtevajo bolj natančne odgovore. To, kar sem dejala gospodu Aliju, zadeva tista vprašanja, kjer seveda želimo odgovoriti, ampak vsekakor je treba stvari nekoliko bolj dopolniti. Če so še druga vprašanja odbora, naj povem, da je to šele začetek, ne pa konec dialoga glede tega poročila, tako da bo še veliko priložnosti za dialog z odborom. Hvala lepa, zato smo vam hvaležni. Vemo, da to niti ni vaša dožnost, ampak vsekakor cenimo, da lahko vodimo to izmenjavo na politični ravni. Gospod Novakov. Hvala, predsednica, gospod komisarka, podpredsednica. Najprej naj vam čestitem za odlično upravljeno delo pri tem poročilu, čeprav so nekateri kolegi izrazili pomisleke, moram reči, da v primerjavi z preteklimi leti beležimo bistveno izboljšanje, kar mislim, da je očitno nam vsem. Nekaj kritik je bilo izraženih na račun eh, poenostavljenih sporočil v takšnih dokumentih, ampak En podatek je zelo dober. 94 odstotkov proračuna EU gre neposredno v investicije, le 60 odstotkov za administracijo. In dobro tudi, da ste lansko leto že postavili eh, visoke standarde, ko ste prevzeli to funkcijo, gospa komisarka, eh, namreč, da mora proračun temeljiti na rezultatih, ne le na poročilih. Tu moram reči, da mi je jasno, da to vprašanje, ki ga bom zdaj zastavil, ne zadeva dogodkov tekom vašega mandata, ampak bistveno prej. Ampak vendarle, veliko finančnih popravkov, ki so jih eh, izvajale države članice, temeljijo na dokumentih, ki jih komisija sprejema retroaktivno in uh, se potem oglobijo države članice zaradi napak, ki so se delale med implementacijo projektov. Ampak z, ravno zaradi retroaktivnosti eh, tega dokumenta KOKOV, države članice oziroma prejemniki sredstev v bistvu pridejo v položaj, da so kaznovani zato, ker so pač spoštovali takrat veljavno zakonodajo. In zanima me, ali nameravate tu sprejeti kakšne spremembe ali. Se, ali poznate to tematiko. In za, naslednja zadeva, tu vas citiram, pravite, da goljofije eh, niso dobre napake, pa tudi ne. Res je, nedavno sem tudi sam delal na eh, področju poenostavitev, ko gre za nadzor oziroma inšpekcije, temelječe na tveganju, na oceni tveganja. In v nekaterih državah članicah eh, imamo lahko prejemnika sredstev, pa ne gre za malo, veliko podjetje, Eh, lokalne oblasti. Skratka, enega samega prejemnika sredstev nadzira več različnih organov. Evropsko računsko sodišče, nacionalna računska sodišča, eh, protikorupcijske komisije, Evropska komisija itd. itd. Ali se vam morda ne zdi, da bi nekatera preverjanja, ki jih izvajajo posamezne institucije, vendar lahko poenostavili oziroma da bi nadzor strani nekaterih institucij lahko potem eh, uporabile tudi druge institucije, ne pa da vsaka po svoje vedno izvaja nadzor, kajti potem se zgodi, da prejemniki sredstev nima več časa za dejansko delo na projektih, ampak se ukvarjajo samo z inšpektori, da dokažejo, da ne golifajo. Pripričan sem, da v tem trenutku, če želimo ohraniti to dvodstotno eh, stopnjo napak v Evropski uniji, eh, porabimo toliko in toliko milijonov evrov, kar pa nam morda prihrani recimo pač določeno količino davkoplačevalskega denarja. Ampak mislim, da potrošimo več, kot dejansko prihranimo. In morda bi vendarle bilo bolje, če bi skušali uveljaviti bolj eh, obliko nadzora, ki temelji na analizi tvegan, kot eh, je bilo rečeno na finskem, naprimer, ni poročil o golfijah, zato lahko tam ocene tveganja ustrezno prilagodimo in na ta način tudi prihranimo. Hvala lepa. Hvala tudi za to, da ste izpostavili odprta vprašanja, ki so pomembna ne le za to poročilo o zaščiti finančnih interesov EU, ampak tudi za splošen pristop, ki ga obiramo na tem področju. Najprej, kar zadeva finančne korektive. Res je, soočamo se z nekim obdobjem, približno dve leti zdaj, ko prihaja do prekrivanja prejšnjega programskega obdobja z sedanjem. In prihaja do situacij, ko upravičenci prejemajo sredstva iz starega programa, pa tudi že iz že novega programa. Vse skupaj pomeni veliko zmedo, tudi glede pravil, ki naj se uporabljajo in edini način, kako se tega lahko lotimo, je, da čim prej stare programe zaključimo, da gremo naprej in da tudi usposobimo upravičence, kar zadeva razumevanje teh eh, razlik. Retroaktivnost se bo seveda uporabljala še naprej. Dejstvo pa je, da moramo poenostaviti stvari. In pomembno je tudi, da vse skupaj poenostavimo, da bo enostavneje za upravičence, za kontrolorje, za revizorje, za vse. In seveda prehajanje iz enega sistema na drugega to povzroča določene težave, ampak eh, vendarle moramo veriti, da države članice so zdaj sprejele že nove ukrepe in zdaj iščejo načine, kako bi to korekcijsko schemo lahko izboljšajo predvsem pa da se osredotočimo na tiste primere, kjer gre dejansko za goljofije, ne pa za napake. Vedno znova smo že bili priča temu, da preprosta pravila ni le enostavne izvajati, ampak e, se je tudi teže skrivati za njimi, tudi teže je izvajati goljofive prakse z enostavnimi pravili. Tako da smo se te poenostavitve lotili zelo sistematično, vključno z ukrepi za boj proti goljofijam. Imeli smo osem različnih sprožilcev, zdaj imamo le še dva. Poenostavitev pa seveda je lahko učinkovita le, če je povezana z nadzorom temelječim na oceni tvegan. Če so tveganja večja, morajo biti ukrepi za nadziranje in omejevanje tega tveganja bolj sofisticirani in eh, seveda bolj naravni ravni tveganja. O tem se bomo pogovarjali jutri na konferenci. Eh, no, poenostavitve pa zahtevajo tudi več harmonizacije preko različnih področji potrošnje. Če ste, na primer, neka manjša vas, manjše mesto in prejemate kohezijska sredstva in pa sredstva iz naslova razvoja podeželja, bi bilo seveda zelo težko, če morate zdaj izvajati različna pravila za ena in druga sredstva. To so pogosto tudi majhne vsote, 90, 200 tisoč eh, evrov, tako da moramo pogosto gledati tudi v smer, kako harmonizirati zahteve. Glede stope napak, o tem smo govorili že mnogokrat, razumemo potrebo po tem, da ne izgubimo iz pred oči spoštovanja pravil. Se pravi, da še naprej stopnjo napak znižujemo, to je cilj, ki ga bomo še naprej zasledovali, ampak bolj kot to moram povedati, da želimo, da vsaj na ravni komisije, če že ne na računskom sodišču, zadevo primerjamo potem tudi z preostalo stopnjo napak. Torej, potem, ko so popravki opravljeni, moramo pogledati, kakšna je tista preostala stopnja napake. In če so izračuni verodostojni, potem je to dejansko spodbuda za korektivne ukrepe strani upravičencev, strani tistih, ki implementirajo projekte. To je torej razprava, ki je v teku z računskim sodiščem. Mislim, da so tudi člani računskega sodišča. Seveda v polni meri spoštujemo uh, njihov mandat. Mislim pa, da tudi računsko sodišče uh, Eh, ve in razume, da vse tisto, kar lahko storimo za to, da spodbudimo manj napak in hitrejše odpravljanje napak, predstavlja nekaj, kar je v končni posledici v interesu evropskega davkoplačevalca. Hvala. Hvala lepa. Naslednja. Višče zaleži na tem. Hvala lepa, seveda je nam vsem do tega, da so javne finance pregledne. Eno je vprašanje zaupanja, drugo pa je izboljšanje učinkovitosti. No in s tem v zvezi imam par vprašanj in rada bi prosila za pojasnila. Govorili smo že o povečanju stopnje nepravilnosti in me zanima me, ali ta progresija izhaja iz sprememb v načeljih nadzora ali pa predvsem iz povečanja dejanskega števila nepravilnosti. Skrbi me namreč, da ta kriterij eh, zavednih goljofi eh, in tako naprej, da je to zelo težko opredeliti in zanima me, koliko se lahko manipulira s tem. Dejstvo je, da goljofija pomeni namerno dejanje, katerega namen je. Eh, poneverba sredstev. In to seveda ni nekaj, kar je enostavno dokazati in to mislim, da lahko tudi pogosto presega samo obseg poročanja. Tako da ne vem, ali morda ne obstaja nevarnost, da se zamegli eh, ta meja in da se stvari morda umešča v eno skupino na mesto v drugo. Kajti, če ne bomo znali ugotoviti, kaj so razlogi za nepravilnosti, če nam ne bo uspelo, naprimer, jasno opredeliti eh, enih in drugih oblik nepravilnosti, potem bo težko tudi na koncu konca ugotoviti, ali so inštrumente, ki jih imamo na voljo, inštrumente, ki so učinkoviti. Na kratko povedano, ali so pojavi te nepravilnosti dejansko pojavi, ki se zdaj eh, krčijo, ki jih je vedno manj, ali pa se zgolj selijo na neko drugo raven. Naslednja stvar, zanima me, ali prihaja do sprememb metodologije poročanja in kakšne ukrepe bi lahko sprejeli za to, da poročanje iz vseh držav članic poteka na način, ki bo kar sedaj izčrpen in ki bo odražal dejansko stanje. Ali morajo to izključno biti aktivnosti, ki bodo države članice spodbojale k višanju standardov, kajti zdi se mi, da sem nekako slišala, da je to koncepcija, ki sledite, ali pa morda načrtujete tudi rešitve na institucionalni ravni, se pravi, da bi na nek način z ustreznimi definicijami države bolj spodbojali k temu, da informacije, ki jih posredujejo, bistveno bolj realno odražajo dejansko stanje v državah članicah. Hvala. Gospa podpredsednica, izvolite. Ja, hvala lepa. V odgovor na prvo vprašanje, torej zakaj prihaja do povečanja števila nepravilnosti. Več razlogov je za to. Prvi je ta, da razpoložljivi viri v evropskem proračunu v letu 2014 presegajo razpoložljive vire izpred nekaj let. V primerjavi z letom 2010 gre za 10 odstotno povečanje. Skratka, če vse ostalo ostane nespremenjeno in imaš večjo malho denarja, čeprav je relativni odstotek nepravilnosti enak, seveda absolutno število nepravilnosti zraste. Kot drugo, leta 2014 smo imeli pač ta ciklični pojav leta 2013, 2014 in do neke mere tudi 2015. E, ciklični pojav, ki se imenuje zaključevanje enega programskega cikla in začetek novega programskega cilja. In čim pride do spremembe pravil z novim programskim obdobjem, seveda to predstavlja tudi dejavnik e, zmede za upravičence. Tretja zadeva. In to ugotavljam zadovoljstvom, namreč izboljšujemo nadzor in to tudi pomeni, da se nam v mrežo ujame več napak kot v preteklih letih. In eh, vsi ti dejavniki skupaj so privedli do rezultata, ki je zdaj pred nami. In eh, mislim, da celokupno gledano to predstavlja nekaj pozitivnega. Zdaj, če to funkcionira kot odvračilno, kot odvračilni dejavnik, potem bo to s časoma privedlo do vedno manj nepravilnosti. Ampak v tem trenutku smo pač naše delo uspeli izboljšati in eh, več nepravilnosti zaznamo. Druga zadeva, poročanje držav članic. Zdaj imamo zakonodajni okvir, ki državam članicam nalaga, da poročajo na harmoniziran način. Vendar, no in države članice imajo tudi ustrezno identificiran institucionalni ustroj, eh, v smislu, kdo je odgovoren za boj proti goljofijam. No, ampak niso vse države članice, na začetku sem rekel, da jih eh, ima samo pet eh, nacionalne strategije za boj proti goljofijam, to torej pomeni, da nimajo vse države članice vzpostavljenega ustreznega okvira, ustreznega merila za izvajanje svojih aktivnosti, pa tako še niso v polni meri harmonizirale svojega ustroja za izvajanje tega pravnega okvirja. Kaj pomeni, da nas čaka še dolga pot, ki jo moramo prehoditi, dokler ne bodo države članice ustrezno sodelovali, da bodo najboljše prakse, kar se da razširjene in enotno eh, sprejete. To torej pomeni, da imamo še vedno široko paleto različnih praks v državah članicah in to paleto želimo vedno bolj ožiti, eh, skratka, da pokažemo, da imamo enotne in to visoke standarde. Rezultat je ta, da imamo določene razkorake v podatkih in nekateri govorniki, ki so govorili prej, so dejali, da se mora komisija bolj sredotočiti na to in da mora bolj sodelovati z državami članicami, da na ta način premostimo vrzeli, ki v tem trenutku obstajajo in ostajajo. In to je tudi eden od ciljev tega poročila, se pravi, da vsako leto lahko beležimo napredek. Eh, gre za eh, zelo zahtevno in obsežno poročilo ki ga je seveda težko predstaviti javnost na način eh, da bi bil široko sprejet bi pa opozoril na to kar je podpredsednica ravno govorila seveda nimajo vse države tako imenovanih prot organov za boj proti goljufijam, nimajo vse države organiziranih tako imenovanih protikorupcijskih eh, organov, imajo pa eh, praktično vse države eh, računska sodišča. Tisto, kar želim reči, je nekaj drugega. Tudi če bomo čez nekaj let imeli v tem poročilu več podatkov o goljufijah, o nepravilnostih storjenih v državah članicah ali pa na nivoju eh, Evropske unije, eh, tisto ključno vprašanje kaj potem ali je dovolj že samo dejstvo da se goljufija ugotovi ali tudi sledi konsekvenca eh, za ugotovljeno goljufijo in to je ena od ključnih zadev s katero, katero seveda pričakuje tudi javnost eh, ni dovolj samo zahteva za vračilo denarja ker to seveda potem bremeni proračune eh, držav članic Eh, predvsem je pomembno kaj je s tistimi ki so povzročili to goljufijo govorim o imenih in priimkih o personalni odgovornosti in to so stvari na katere bo tudi komisija in države članice morala eh, najti odgovor to pa povezujem z eh, naslednjo zelo pomembno zelo pomembnim vprašanjem večinoma organi kot so protikorupcijske komisije tudi računska sodišča nimajo tako imenovanih kaznovalnih represivnih pristojnosti. Lahko seveda izdajo mnenja, izdajo določene ugotovitve, vendar eh, če se osredotočim recimo na računska eh, sodišča, sodišče ne more reči računsko sodišče, to je goljufija. Lahko reče, obstaja tveganje ne, za nepravilnosti oziroma obstaja tveganje za goljufijo zato pa seveda obstajajo sodišča v državah članicah ki svojo pravnomočno sodbo se izrečejo o goljufi in seveda tudi izrečejo sankcijo in tudi zato eh, sem prepričan da nekatere države članice ne poročajo o tako imenovanih goljufijah ker nimajo pravnomočno eh, pravnomočnih sodb so pa hkrati lahko določene določeni znaki ali pa tveganja za goljufije pa ugotovljene skozi računska sodišča ali protikorupcijske eh, organe. Želim reči, da tudi, tudi, tudi eno vprašanje za naprej za komisijo, kako bo skozi različno organiziranost po državah članica skušala pridobiti primerljive eh, podatke. In še eh, zaključen stavek. Problem, ki ga opažam, je tudi ta, te inštitucije brez kaznovalnih pristojnosti, ki pa so prve naslovljene za tako imenovan boj proti eh, korupciji, nepravilnostim, se včasih zdi, da eh, je odnos do njih oziroma spoštovanje njihovih mnen eh, neustrezen. In mislim, da tudi komisija pri svojem bodočem delu mora več pozornosti nameniti tudi tako imenovanem awarenessu Eh, javnosti o tem, da te inštitucije, kot so računska sodišča, protikorupcijske komisije, igrajo pomembno ulogo, če tudi nimajo kaznovalnih pristojnosti oziroma pristojnosti sankcioniranja. Hvala. Gospod podpredsednica, ja, strinjam se, da nas čaka veliko dela javnost bi namreč utegnila verjeti, da smo resni, če bomo dejansko ukrepali, ko se ugotovijo nepravilnosti oziroma goljofije. In zato sem tudi na začetku omenila osnutek uredbe o evropskem tožilstvu. Ravno to je namen tega, namreč, če se ugotovi, da obstaja sum goljofije, in če je potrebna preiskava, imamo potem tudi evropski organ, ki je pristojen za preiskavo takšnega suma. To, če se nisem omenila, je pa zapisano v poročilu, je še en osnutek direktive o boju proti goljofijam eh, s pomočjo kazanskega prava. Predlog je bil podan julija 2012, namen pa je odpraviti vrzeli v država članicah na področju eh, protikorupcijske zakonodaje, Eh, na podlagi katere naj bi se lažje ukrepalo v primeru ugotovitve goljufi. Zaenkrat eh, smo v pad poziciji, ta direktiva ni še šla naprej v postopku in koliko razumem, je vse skupaj odvisno od eh, odločitev glede DDV-ja. V vsakem primeru pa ja, treba bo premostiti te ovire, da bomo lahko državljanom pokazali in dokazali, da ko prihaja do jasnih goljofij, znamo ustrezno ukrepati, da imamo na voljo ustrezen inštrumentari za ukrepanje in da se ta tudi uporablja. To je področje, ki ga poznam iz pogovorov s številnimi ljudmi, ki izražajo pomisleke glede porabe evropskih sredstev, pa tudi glede porabe sredstev iz nacionalnih proračunov in eh, glede porabe javnega denarja nasploh. Svetka ljudje niso prepričani, ali ko imamo zelo jasen, očiten primer goljofije ali korupcije, da se potem tudi eh, dejansko in učinkovito ukrepa. No in z zakonodajnega vidika bo tu v naslednjih mesecih in letih na tem področju sprejeto nekaj odločitev, ki bodo seveda opredelile tudi stopnje učinkovitosti našega boja proti goljofijam in eh, korupciji. To so zelo pomembne odločitve, ki nas čakajo in vsekakor upam, da bomo skupaj kolektivno lahko sprejeli prave odločitve. No, do takrat pa ne želim podcenjevati pomena jasnosti dokumentacije in tudi možnosti za čisto običajne državljane, da ugotovijo nepravilnosti, da na njih opozorijo, potem izvajanje monitoringa, izmenjava izkušnje med državami članicami, vse to je pomembno. Ampak ta manjkajoči člen danes, se pravi harmonizirani eh, kazansko-pravni sistemi na tem področju, ki bodo omogočali, da se posledice goljufivih dejanj tudi ustrezno sankcionirajo in da bodo državljani lahko prepričani, da, da če boš storil kaj napak, sledijo posledice. Tako da ja, mislim, da nas čaka še nekaj dela, da lahko ta krok tudi sklenemo. Hvala lepa. Kolega Pirinski kot zadnji na seznamu govornikov. Hvala, gospa predsednica Preden zastavim nekaj vprašanj gospe Georgijevi, bi vas rad tudi vprašal, ali mi lahko pojasnite naslednjo zadevo. Ali ni običajna praksa, da se da besedo poročevalcem v senci, potem ko poročevalec poda svojo izjavo, kajti menim, da je to ustaljena, običajna praksa in to tudi prispeva k eh, temu, da se že na začetku točke izpostavi širša paleta vprašanj. Tako da bi gospod podpredsednica od samega začetka bila obveščena o različnih stališčih. Zdaj pa bom spregovoril o bolgarščini. Gospa podpredsednica, prav ste dejali čisto na začetku, v svojem uvodu, da gre tu pač za prvo poročilo. Prvo poročilo pod eh, to novo sestavo komisije. In po mojem mnenju je pomembno, da ugotovimo, da v skladu s političnimi prioritetami gospoda Junkarja. Sledi nova komisija agendi, ki je bistveno bolj usmerjena, ki je bistveno bolj naslonjena na načela, torej načela dobrega gospodarjenja, načela dobrega in ustreznega upravljanja s proračunskimi sredstvi. No, moj vtis je, da se komisija mora osredotočiti ravno na to področje. Kaj ti tu, mislim, da finančni interesi Evropske unije najbolj pridejo v ospredje. Tu mislim, da bi jih tudi lahko najbolje zaščitili. Rečeno je že bilo, da je to poročilo težko razumljivo širši javnosti. Ja, to je res. Prav tako je bilo rečeno, da določena vprašanja vendarle moramo nekoliko bolj osvetliti. In to je seveda tisto, kar je povezano z boljšim vodenjem in upravljanjem. Kaj imamo v mislih? No, kako se v tem poročilu opredeljuje goljofije. Stopnja goljofije je opredeljena kot 2,8 odstotka, ampak zopet smo pri vprašanju definicije. Če se osredotočamo zgolj na negativne prakse, zgolj na goljofije, potem eh, Mm, zlahka dobimo vtis, da je kohezijska eh, politika, politika, ki bi jo bilo najbolje kar lepo eh, prekiniti, saj spodbuja goljofije. Prav tako mislim, da je pomembno izpostaviti, da pri vseh teh zabeleženih primerjih goljofij za načrtovalno obdobje le en delček odpade na pojave, ki niso namerni in to potem seveda ni goljofija. In tu gre zopet za definicijo nepravilnosti oziroma goljofij. Ta klasifikacija mislim, da je nekaj, kar je potrebno bistveno bolj natančno. Eh, analizirati in opredeliti. Vsaj jaz tako zadevo vidim z moje perspektive in to mislim, da je tisti veliki izziv za komisijo. No, ta izziv pa izhaja iz tega, da zakonodaja in samo izplačevanje sredstev na tem področju velja bistveno poenostaviti. Kaj ti? Dobro upravljanje mora temeljiti na naslednjem. Namreč, kako razpoložljiv denar najbolje uporabiti, kako denar Evropske unije na najboljši način uporabiti, kajti konec koncev gre tu za interese državljanov in državljank. In zato moram tu jasno povedati, da gre tu res za nekoliko kompleksnejšo zadevo, ampak to še ne pomeni, da moramo izgubiti izpred oči pojava goljufije in korupcije. Kvečemo nasprotno. Mislim, da bi s še bolj zapletenim pristopom naša prizadevanja za boj proti korupciji lahko samo okrepili. Torej, korupcijske prakse, mislim, da je, oziroma koruptivne prakse, mislim, da je potrebno bolje definirati. In zanima me tudi, kakšna so vaša pričakovanja. Če prav razumem, pričakujete, da vas bomo kot parlament podprli. To bomo tudi z veseljem storili. No in še ena stvar. Sama praksa poročanja hm, posameznih držav. Kolega De Jong se je prav tako čudil, da država hm, Francija v enem letu sploh ni poročala. Dobro, ja, obstajajo različne prakse, različni standardi, to je vse lepo in prav, ampak ko gre za prikrivanje resnice, pa to vendarle predstavlja problem. Uh, In te prakse so vezane tudi na to, da nekatere države poročajo o čisto, čisto vsem, o čisto vsaki še najmanjši napakici. Spet druge države pa so zelo vešče pri ustreznem filtriranju informacij in pač menijo, da ah, ta zadeva je čisto druga razredna, o tem ne bom poročal. In potem še tretje vprašanje. Čisto na koncu tega poročila je zapisano, da Nemčija, Poljska in Češka republika dosegajo najboljše rezultate, ko gre za razkrivanje golifi. Ampak moram reči, da ne razumem, na kakšni podlagi ste prišli do tega zaključka. Glede Bolgarije je zapisano, da eh, je Bolgarija praktično edina država, ki ima tudi strategijo za boj proti goljofijam in korupciji na področju javnih naročil, ampak tega v zaključkih tega poročila ne zasledim. Gospa podpredsednica. Благодаря ви, господин Пирински. Хвала лепа, господ Пирински. Začela bom s tem, ko ste rekli, da potrebujemo sorazmernost. Tudi gospod Novakov je to omenjal in tudi drugi se s tem strinjajo. Zelo pomembno je, da ocenimo stopnjo tveganja in da potem sprememo ustrezne ukrepe. Seveda, že izvajamo prve korake v to smer, nekaj izkušenj na tem področju že imamo. Seveda pa ne morem reči, da smo popolnoma pripravljeni na to, da bi trenutno politiko uvajali povsod enako vredno. Prav tako pa nismo pripravljeni te politike nadomestiti z neko drugo politiko, ki je bolj usmerjena na tveganje. Morda sploh ne bomo prišli tako daleč, ampak to je pač smer, ki smo jo izbrali. Seveda, to pomeni, da bodo države članice morale storiti več, okrepiti pa bo treba tudi zmogljivosti Evropske komisije. kar zadeva potrebo po boljši koherenci politik držav članic. V zvezi s tem vam lahko rečem, da je to večkrat omenjeno tudi v poročilu. Zapisano je, kje sodelujemo, kje je sodelovanje dobro med državami članicami, med državami članicami in komisijo, Omenjamo tudi najboljše prakse in mislim, da je mogoče ugotoviti korak naprej, gledano v splošnem. To je tudi najbolj stroškovno učinkovit način za to, da dosežemo dobre rezultate. Omenjali ste Nemčijo, Polsko in Češko. Omenjali ste jih kot vodilne. Omenjali ste, da imajo te, številke, najvišje, te države najviše številke pri javljanju napak. Gre pač za države, kjer so ugotovili najvišje zneske in tudi največjo pogostost napak. To pa ne pomeni, da si druge države ne prizadevajo na tem področju še nekaj želim povedati. To poročilo bi lahko zastavili bolj komunikacijam prijazno in to bi bilo morda bolje. V prihodnosti, in to sem že večkrat povedala, mislim, da bomo morali preučevati poročila GD za proračun in OLAFA. odločiti se moramo, kako bi lahko izboljšali način, kako so ti podatki predstavljeni. Ambiciozno moramo tukaj postopati in eh, seveda moramo pa paziti tudi na pravni vidik, paziti moramo na prihodke in odhodke. Vse strani morajo sodelovati, sodelovati moramo tudi z državami članicami. Seveda bomo spremljali tudi kazalnike v zvezi z nepravilnostmi in eh, v zvezi z različnimi primeri goljofij, zato da bomo zagotovili neko primerjavo. Če si pogledate ta velik dokument, če si pogledate to veliko poročilo, potem lahko vidite, da je težko informacije in podatke predstaviti tako, da ima vse skupaj notranjo logiko. Vem, da to pričakujete od nas. Vi to pričakuje od nas javnost, ampak naša odgovornost je jasna in posvečali se bomo temu, kar je res pomembno. Hvala. Hvala lepa. S tem je te točke konec. Gospod Pirinski. Tisti, ki imajo interes za to temo, se tudi javijo običajno. Zato imamo tukaj seznam govornikov v skladu z tistimi, ki se javljajo k besedi. Gospa Kastilijo je zapisala imena, jaz pa sem jih potem seveda tudi imenovala. Hvala lepa, gospa podpredsednica, za izmenjavo mnen. Rok za vložitev dodatnih vprašanj bo čez en teden ob šestih. Hvala za dodatne informacije, ki ste nam jih zagotovili. Te točke je konec, se opravičujem. Naslednje tri točke bomo morali obdelati v eni uri, zato bom eh, zelo stroga. Imeli bomo malo govornikov in tudi malo časa za govor. Žal mi je, drugače pač ne gre imamo posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v zvezi z komunalnimi čistilnimi napravami. Gospod Pufern je tukaj. Najprej dobite besedo vi, potem pa poročevalec gospod Tamas Dojč. Izvolite. Merci. Madame la Président. Hvala lepa. Gospa predsednica. spoštovani poslanke in poslanci odbora za proračunski nadzor, gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj z vami obravnavamo delovni dokument, ki ga je pripravil gospod Tamaš Dojč, ki je poročevalec. Čestitam poročevalcu in eh, njegovi ekipi, kajti poročilo Evropskega računskega sodišča so obdelali res izjemno dobro in to je zelo pomembna tema za evropske davkoplačevalce. Po drugi strani pa je poročilo tehnično in tudi težko razumljivo. Poročevalec je poročilo dobro povzel, mislim pa, da je dobro povzel tudi sklepe in priporočila v našem poročilu. Dodal je tudi nekaj svojih priporočil v zvezi z razrešnico za komisijo za leto 2014. Tudi tam upošteva nekaj priporočil računskega sodišča. Priporočila bodo prav gotovo pripomogla k temu, da bomo izboljšali politiko EU na področju komunalnih čistilnih naprav. Ne bom šel skozi poročilo, ker je gospod Dojč opravil odlično delo. Namesto tega se bom posvetil ključnim vprašanjem v poročilu. Namreč čiščenje v Podonaju. Evropska unija je sprejela ukrepe na tem področju, da bi izboljšali življenje ljudi in tudi okolje. Če želimo poskrbeti, da bodo državljani živeli dobro in da bo okolje v dobrem stanju, moramo poskrbeti, da se bodo določbe direktive spoštovale. Za optimalno zaščito moramo iti še dlje od direktive 1991. Mogoče bi bilo bolje izkoristiti zmogljivosti komunalnih čistilnih naprav. Podali smo nekaj priporočil v zvezi z okoljskimi vidiki, naprimer potrebo potem, da se ustrezno nadzira in obdela odpadna voda zaradi uh, hudega dežja, na primer. Tudi kar zadeva odpadno vodo, če se s tem ne postopa ustrezno, potem lahko to vodi do onesnaženja. Zagotoviti moramo ustrezne mejne vrednosti za blato izčiščenja, zato da zagotovimo ustrezne odvračilne ukrepe. Te naprave so tudi zelo drage in uporabljajo se v kontekstu, kjer eh, je denarja na voljo malo, zato moramo čim bolj zmanjšati negativne učinke na tem področju. kot na drugih podobnih področjih. Sodišče meni, da je treba poskrbeti, da infrastruktura ni prevelika, prav tako pa si ne želimo graditi infrastrukture, ki je tako velika, da se nikoli ne izkorišča v celoti. Zgraditi moramo ustrezne komunalne čistilne naprave. Različni akterji se morajo upreti skušnjavi, da bi porabili vsa sredstva akteri ne smejo preceniti svojih potreb, kajti to vodi v gradnjo presežnih zmogljivosti, ki jih potem ne moremo upravičiti. Kar zadeva gospodarska načela, operaterji takšnih čistilnih naprav morajo stroške držati na čim nižji možni ravni, in seveda tudi v skladu z drugimi referenčnimi podobnimi napravami. In še tarifna politika. Sodišče predlaga, da imajo države članice ustrezno politiko postavljanja cen za vodo. Takšna čistilna naprava bi morala pobirati pristojbine Računi za vodo včasih predstavljajo 4 odstotke prihodkov gospodinstv. To je splošno sprejet prak. Če je cena vode preniska, potem obstaja veliko tveganje, da se infrastruktura ne vzdržuje ustrezno ali pa da je kakovost obdelave odpadne vode pod standardom. Zato je treba zagotoviti ustrezno postavljanje cen in da se pomankljivosti nadomestijo z drugimi pozitivnimi elementi. Hvala lepa za vašo pozornost in eh, vse člane odbora vabim, da mi zastavijo vprašanja. Mi pa bomo seveda storili vse, kar lahko, da vam odgovorimo na ta vprašanja. Hvala, gospod Pufan. Časa nam zmanjkuje. Tamoš Dojč, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Tri minute. Samo tri minute mi dajte, lepo prosim. Vem, da so pravila glede časa za govor stroga. Hvala gospodu Pufanu in eh, računskemu sodišču, Nekaj pomembnih številk, če mi dovolite. Leta 2000 in 2006 smo v tem programskem obdobju imeli 2,1 milijardo evrov, ki smo jih porabili v štirih državah članicah na področju Podonovja za razvoj komunalnih čistilnih naprav. Leta 2007 oziroma v dobi 2007-2013 je bila ta številka 5,8 milijard evrov. Gre za torej občutno povišanje. V trenutnem obdobju pa bomo tudi zelo veliko denarja porabili v ta namen. Poročilo računskega sodišča in moje poročilo oba izpostavljata štiri pomembna vprašanja. Pomembna vprašanja, ki jih izpostavlja računsko sodišče. Ne bom jih navajal, ampak eh, potegniti je mogoče tri sklepe. ena tretjina projektov je projektov prevelikega obsega. To pomeni, da se pojavljajo težave v načrtovanju v državah članicah. Tudi kar zadeva absorpcijo sredstev, tudi tukaj se pojavljajo težave. Najboljše rezultate je dosegla Češka, Mačarska je dosegla nekoliko slabše rezultate, uh, potem pa Slovaška in Bolgarija. Bolgari imajo najslabše rezultate na tem področju, na področju absorpcije sredstev. Torej. Prav tako je treba zagotoviti ustrezno politiko tarif za odpadno vodo. Zagotoviti moramo, da bodo gospodinstva dobila neko vrsto spodbudo za to, da se priklopijo na kanalizacijo, seveda pa moramo preprečiti pretirano uporabo vode moje priporočilo sledi priporočilom Evropskega sodišča v direktivi 91 je to tudi navedeno eh, in mislim, da bi morali to direktivo posodobiti, kaj ti zadnji čas je, da nekaj storimo na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Čas za govor ena minuta, Ajala Zender. Sí, gracias, presidente. Hvala, gospa predsednica. No, v povedavi s težavami eh, pri teh eh, čistilnih napravah bi nekaj povedala. V moji državi obstajajo te težave, obiskali smo jih. Eh, obiskali smo čistile naprave tudi v novih državah članicah in eh, že pri samem načrtovanju in izgradni obratov so zaznali tehnične ali pa finančne težave. Poleg tega pa obstaja tudi velik problem tehničnega znanja. Veliko strokovnjakov, ki so bili vključeni v te projekte, In to smo zaznali takoj, ko smo začeli delati uh, s temi temami pri kohezijskem skladu. Naprimer, uh, na eh, polskem je manjkalo strokovnjakov. Že pri sami izgradnji čistilnih naprav strokovnjakov ni bilo dovolj. In potem v naslednjih mesecih so določeni strokovnjaki še uh, odšli iz Polske, zapustili so te projekte in odšli naprimer v Nemčijo ali v Združeno kraljestvo. Uh, Torej, eh, primankuje strokovnega znanja, primankuje tudi usposabljanja za strokovnjake. Eh, spominjam se, da je včasih prišlo do dramatičnih situacij, kaj ti podjetja, ki so dobila možnost eh, za izgradno takih čistilnih naprav, tega niso mogla več narediti. Soočala so se Rekli smo eno minuto, pravi predsednica, no, torej tehnične težave in strokovno znanje. Kolegi Štej. Gospod Štehovski. Jaz poskusim tu eno minuto zadržati. Hvala. Poskusil bom biti kratek. Imam vprašanje v zvezi z trajnostjo te infrastrukture. Hvala za poročilo. Hvala poročevalcu za podrobne informacije v zvezi s temi vprašanji. Hvala računskemu sodišču torej. Moje vprašanje je naslednje. Ali imajo lastniki te infrastrukture dovolj denarnih rezerv, da bodo infrastrukturo tudi vzdrževali, še posebej kar zadeva infrastrukturo, kjer je bil pri gradnji vključen evropski denar, kajti tam se pogosto pojavljajo težave glede trajnosti. Torej, ali bo infrastruktura sposobna preživeti čez pet let in kdo bo plačal za to. Tudi sama sem na seznamu govornikov. Romunija je ena od teh eh, držav, ali je običajno, da. In vi ste iz Romunije, ali je običajno, da nekdo iz računskega sodišča prihaja iz tiste države, katero državo se preizkuje? gospa Toševa. Gospod Malgas. Kakšne sklepe računskega sodišča bi lahko potegnili v okviru novega večletnega finančnega okvira in kar takoj vam dajem besedo. Hvala. Thank you, uh, um, thank you Hvala lepa. Hvala sodišču in poročevalcu za dobro upravljeno delo. Mislim, da smo sprejeli večino priporočil, ki jih je podalo sodišče, če je bilo to vaše vprašanje, gospa predsednica. Nekaj specifičnih vprašanj ste imeli, namreč, da bi državam članicam naročili zahteve glede poročanja. In sicer, da bi to veljalo tudi za aglomeracije z manj kot 2000 prebivalci, tukaj se nismo strinjali iz dveh razlogov. Prvič, v okviru direktive o vodi že rešujemo to vprašanje. Države članice morajo uporabiti pristop na oceni tveganja, ugotoviti morajo, katere aglomeracije bi lahko prispevali k temu, da se stanje voda poslabša. To je že v okviru zakonodaje. Torej. In druga točka, glede na to, da imajo te države članice šibko upravno zmogljivost, bi to predstavljalo še dodatno breme za nje in eh, države članice bi bile še v večjih težavah, namesto tega, da bi se ukvarjale z drugimi vprašanji. Tukaj bom končal. Če imate še kakšno vprašanje, bom seveda poskusil odgovoriti tudi na to. Ja, also ich hab's nicht še enkrat morate povedati. Torej, kaj, kaj se je zgodilo zaradi eh, novega večletnega okvira v zvezi z sklepi računskega sodišča? everything that has to do with absorption. Vse, kar zadeva zmogljivosti absorpcije, se preučuje. Posebna delovna skupina je bila organizirana za to. Prav tako oblikujemo mehanizme za krepitev zmogljivosti z vidika okolja. V poročilu je omenjen okvir za izvajanje. Sedem držav sodeluje v pilotnem projektu. Jaz prihajam iz GD za okolje, zato več informacij o tem nimam. Lepo pa prosim, da se vam oglasim še v pisni obliki v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Trenutno nimam odgovorov. Hvala. Ustrajamo pri tem, kajti želimo vedeti, ali naše delo dejansko k čemu prispeva, ali je vse skupaj samo teoretično. Gospod Javor, minuta. Hvala lepa, gospa predsednica. V eni minuti želim povdariti samo nekaj in sicer gre za vprašanje pretirane zmogljivosti. Gospod Dojč je poročevalec in povedal je, da je to zelo pomembno vprašanje. Še vedno pa tega nisem našel v njegovih priporočilih da bi to lahko vključili torej, v poročilo o razrešnici za komisijo. To je zelo, kajti tako trošimo denar. O tem sem govoril prej v razpravi z gospod Georgijevo. Naj vam podam samo en primer. Na Mačarskem, v Debrecenu, obstaja komunalna čistilna naprava, ki ima zmogljivost 3,5 krat večjo od skupnega prebivalstva v tem mestu. Nekaj presežne zmogljivosti bi lahko upravičili, ampak eh, jasno je, da so nekateri projekti precenjeni. Veliko denarja porabimo za to. Ne zato, ker jih potrebujemo, ampak zato, ker si želimo velikih projektov za to, da bi trošili denar. Tako prihaja do zlorab kohezijske politike in evropskih sredstev. Gospod Pufan, izvolite. Mulțumesc, doamna președintă. Legătură cu... Hvala lepa. V zvezi s temi vprašanji lahko povem naslednje. Gospa Ajala Zender ima prav, kar zadeva težave na področju komunalnih čistilnih naprav. Premalo je strokovnega znanja, premalo je strokovnjakov. Projekti se izvajajo v etapah, najprej se izvede študija, potem izvedba, potem gradnja in tako naprej. Veliko je stopen in na nekaterih področjih se število prebivalcev zmanjša do takrat, ko je projekt dejansko zaključen. Govorili smo tudi o strokovnjakih. V Romuniji 20 let sem bil strokovnjak na tem področju. Zakon določa, da morajo vsi, ki delajo v institucijah, biti pravniki ali gospodarstveniki. V tem preverjanju smo uporabili tudi inženirje, tudi druge strokovnjake. V prihodnosti pa bomo skrbeli za to, da bodo povsod vedno v podobnih situacijah na voljo strokovnjaki. Strokovnjaki, ki so ustrezno izobraženi za to, da bodo preverjali kakovost projekta. če kakovost projekta ni ustrezna, potem obstajajo tudi možnosti sankcij. Zdaj pa vprašanje gospe predsednice, kar zadeva moje imenovanje pri reviziji. In jaz sem dobil nalogo, da preverim lastno državo, tako rekoč. 1. julija 2013 sem se pridružil sodišču. Prej sem bil v četrti zbornici, še prej v drugi zbornici. To poročilo se je začelo v rokah avstrijskih kolegov. Njihov mandat je potekel, potem pa so mi to poročilo pač dali v roke. Tako je zadeva stekla. Ja, schön. Das Wort. Želi gospod poročevalec še besedo? Ne, v redu. Potem smo pri koncu te točke. Hvala lepa za vaše komentarje, čakamo pa seveda na dodatne informacije komisije. Zdaj pa posebno poročilo 8 skozi 2015. Gre za podporo mikropodjetjem. Gospa Ivanova je pristojna pri Evropskem sodišču. Gospa Ajala Sender pa je poročevalka. Gospa Ivanova, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica spoštovane poslanke in poslanci, vedno mi je v veliko veselje, da lahko sodelujem na sestanku odbora za proračunski nadzor. Tukaj sem, da vam predstavim posebno poročilo z naslovom ali finančna podpora EU ustreza potrebam mikropodjetij. Čestitam gospe Ajali Zender za delovni dokument, ki ga je pripravila na to temo. Hvala odboru za to, da ste kot vedno zelo odzivni. Poročilo je bilo objavljeno tik pred poletnim odmorom, danes pa smo že tukaj in govorimo o njem. Na začetku nekaj o zadnjih informacij o tej temi. Kakor veste, so mikropodjetja lahko zelo pomembna pri boju proti izključenosti in eh, pri zaposlovanju kajti veliko je zagonskih podjetij in tako naprej. Pogosto pa imajo težave pri dostopu do kreditov. Evropska unija pa seveda zagotavlja finančno podporo za ta podjetja, zato da se reši vrzel glede financiranja. Ta finančna podpora se zagotavlja skozi ESF v okviru programa financiranja z donacijami ali z različnimi finančnimi instrumenti, dostopom do posojil ali jamstev. Še en pomemben vir financ je program ali instrument Progress. Evropski investicijski sklad upravlja ta program v imenu komisije in to zagotavlja dostop do financ v obliki posojil in ali jamstev. 96 od 117 programov, ki so jih oblikovali države članice, je financiralo ukrepe v okviru podpore za samozaposlovanje in zagonska podjetja. To je bilo povezano večinoma z donacijami 2,4 milijarde. Točen znesek namenjen mikropodjetjem pa ni na voljo. ESF je imel znesek 680 milijonov evrov do leta 2013, EPFM pa je znašal 203 milijone za obdobje 2010 do 2013. Od tega 103 milijone prihaja iz evropskega proračuna. Vidite lahko torej, da je v igri precej denarja. Pri reviziji smo se posvečali temu, da bi ugotovili, ali se dejansko rešuje potrebe mikropodjetij v okviru ESF-a ali finančne podpore drugih oblik. Obiskovali smo pet držav članic Nemčijo, Grčijo, Italijo, Polsko in Romunijo, zato da bi ocenili, ali finančna podpora ESF-a skozi donacije in druge finančne instrumente in skozi EPFM, ali vse to torej pomaga mikropodjetjem. Ocenili smo tudi raven informacij, ki je na voljo, stopnjo informiranosti v zvezi z izvajanjem, v zvezi s tem, koliko stanejo različni finančni instrumenti. Kaj smo ugotovili? Našli smo več pomankljivosti v programiranju in eh, zasnovi podpore ESF mikropodjetjem. Podpora se zagotavlja brez ustrezne ocene potreb mikropodjetij, nekateri finančni instrumenti ESF so bili preveliki, zato ker so bile strategije financiranja neostrezne, prav tako pa niso bili zadostni sistemi ocene tveganja. Menili pa smo tudi, da je sistem poročanja ESF neustrezen, zato ker ni ustreznih informacij o uspešnosti. In nemogoče je bilo skleniti, koliko učinkovita je podpora ESF-a mikropodjetjem. Prav tako ni bilo na voljo dovolj informacij v zvezi z stroški izvajanja in zagotavljanja donacij ESF-a, vendar ugotovili smo nekaj pozitivnega, seveda veliko je pomakljivosti, ampak mikropodjetja so dobila denar, polovica od teh prej je bila presposobnih in finančna podpora jim je dejansko pomagala. Sklep je naslednji. Financiranje EU za mikropodjetja bi bilo mogoče bolje ciljno usmeriti, prav tako bi bilo sredstva mogoče zagotoviti na boljši način, če bi dejansko ustrezno ocenili njihove potrebe. Kar zadeva pomankljivosti, zagotovili smo nekaj priporočil v zvezi s področji, kjer bi bilo mogoče elemente še izboljšati, naprimer, da bi izboljšali črpanje ali koriščenje sredstev. Državam članicam priporočamo, da pri zasnovi instrumentov financiranja in operativnih programov bolje ocenijo potrebe. Prav tako komisiji priporočamo, da poskrbi, da bo črpanje sredstev pogojeno z ustreznimi sistemi nadzora komisiji, priporočamo, da ukrepe finančne podpore ESF osnovi tako, da bodo ranljivi in brezposelni imeli največ dostopa do tega, na koncu pa seveda komisiji za obdobje do 2020 priporočamo, da analizira stroške izvajanja različnih donacij, jamstev in posojil, zato da bi imeli bolj pregledno podobo nad vsem skupaj in da bi ugotovili, kakšne so najboljše prakse zagotavljanja finančnih sredstev po razumnih stroških. Upamo, da bo to prispevalo k boljši, bolj učinkoviti finančni podpori mikropodjetjem in upam, da bodo te informacije koristne tudi za vas, kajti vi sprejemate odločitve pri svojem delu. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že vaših komentarjev. Hvala. Hvala, besedo zdaj dobi poročevalka gospa Jala Sender. <clears throat> hvala gospa predsednica najprej bi se zahvalila računskemu sodišču hvala za to poročilo gre za poročilo o finančnih instrumentih ki so na voljo temu da se spodbuja mikropodjetja tukaj govorimo o podjetjih z manj kot deset zaposlenimi. No, z omenjenimi finančnimi eh, sredstvi delujejo ta podjetja, ampak predstavljajo pa kar 90 odstotkov evropskih podjetij. Poleg tega uh, zaposlujejo največ ljudi v Evropi, ampak dosti krat uh, eh, tudi na prekaren način. No, tukaj gre za različne vrste podjetij, od zagonskih podjetij uh, Eh, do inovativnih podjetij in tako naprej. Taka podjetja potrebujejo eh, sredstva. No, potem imamo pa tudi samo zaposlene. To so ljudje, ki so bili prej brezposelni eh, ali pa so delali na črno, pa so potem ustanovili svoje lastno podjetje. torej govorimo o zelo široki paleti različnih podjetij. Tukaj eh, obstaja velika raznolikost eh, na evropski ravni, torej različne države članice različno razlagajo, kaj je to mikropodjetje, kaj je samozaposlenost in tako naprej. Zato sem zelo vesela tega, da je računsko sodišče skušalo opredeliti, kako bolje eh, delovati na tem področju, ampak to je ogromna naloga. Poleg tega imamo tukaj dva instrumenta, ki sta med seboj povsem različna, morala bi se dopolnjevati in to sem zapisala tudi v priporočila, ampak gre za dve različni zadevi. Na eni strani Evropski socialni sklad, to je velik instrument, ki pokriva veliko več stvari kot samo mikropodjetja. In uh, ta sklad je zato bolj splošen in se je težje prilagodil uh, prav za potrebo uh, in potrebe mikropodjetij. No, lahko bi prišlo do uh, napačnega zaključka, da bi ta sklad se začel posvečati samo mikropodjetjem. Ne, ampak ta sklad je namenjen tudi General Motors in drugim podobnim podjetjem. Torej, subvencije so instrument, ki lahko olajša življenje mikropodjetjem, ampak eh, mora pa se prilagoditi potrebam eh, mikropodjetij. Torej, tukaj je potrebna tudi tehnična pomoč in druge zadeve in kot pravi računsko sodišče, se vse to ni izvedlo. No, prek posojilin jamstev eh, pa. Uh, lahko še IPMF različnim podjetjem zagotavlja dodatno podporo. To so zagonska podjetja, eh, ki stopajo v stik s finančnimi podjetji in tako naprej. In tem podjetji se pomaga na finančni ravni. Ta instrument je bolj, bolj kreativen, lažje se prilagaja, ampak eh, s tem se tudi teže soočajo ljudje, ki so naprimer eh, bili prej brezposelni in podobno. Poleg tega je pred nami begunska kriza in tudi na to se bomo morali prilagoditi. Torej, več bo družinskih podjetij, eh, mikropodjetij in samozaposlenih. Torej, ogromno možnosti obstaja na tem področju. In moje priporočilo bi bilo, da bi oba instrumenta obravnavali kot eh, dva eh, dopolnila instrumenta. Torej imamo specifični instrument, poleg tega pa tudi širši Evropski socialni sklad, ki eh, se mora tudi prilagoditi potrebam. Torej tukaj ne bi smeli mešati teh dveh stvari. Hvala. Štirje kolegi so se javili k besedi eno minuto vsak. Najprej gospod De Jong. Eh, Kratek bom. Veliko se pogovarjam eh, z majhnimi podjetniki v Bruslju in eh, ti denarni skladi so za njih nekaj zelo oddaljenega. Pogosto se sprejmajo odločitve na tem področju, ne da bi upoštevali tudi njihovo mnenje, ne da bi jih vključili. Uh, Dobro se mi zdi to, kar predlaga računsko sodišče. Namreč, da je treba izhajati iz potreb, torej najprej analizirati potrebe podjetnikov. Edini sklad, ki deluje, pa ni Evropski socialni sklad. Delovnih dokumentov ne moremo spreminjati, ampak sam bi tudi imel veliko priporočil in uh, upam, da jih bo računsko sodišče lahko sprejelo, zato da se izboljša upravljanje na tem področju. Eh, s tem bi lahko tudi obogatili eh, priporočila gospe Sender. Gospod Hayes. Apologies, um, President. Hvala, gospa predsednica. Čestitke poročilu oziroma čestitke sodišču za to poročilo in tudi poročevalki. Uh, Tukaj govorimo o velikih vsotah denarja. In poročevalka je rekla, da se 90 odstotkov podjetij opredeljuje kot mikropodjetja v Evropi. Veliko je torej tega mikropodjetništva in zato moramo biti previdni, da bo denar namenjen za prave stvari, da bo prinesel spremembe za te podjetnike. Sam menim, da so posojila boljša kot. Uh, uh, samo podpora, kajti tukaj obstaja uh, možnost, predvsem za denar iz uh, evropskega proračuna oziroma evropskih skladov, da bo uh, do ta sredstva vrnjena v evropski proračun. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka. V približno 20 državah v okviru EPMF je Eh, imelo korist od tega že 23 tisoč eh, podjetij, kaj pa ostalih 8 držav, samo 20 eh, jih je črpalo sredstva iz teh skladov, zakaj pa 8 drugih ni sodelovalo, mislim, da je to pomembno vprašanje. Oziroma 22 ste me popravili. No, poleg tega bi potrebovali čim več informacij o Evropskem socialnem skladu. Eh, tudi glede nedostopnosti eh, sredstev oziroma eh, podpore donacij. Slišali smo nekaj o posojilih, ne pa toliko o donacijah. No, poročevalka kritizira sodišče, da se preveč osredotoča na usklajenost s pravili, na upoštevanje pravil, ne pa toliko na rezultate. Mislim, da to ni upravičeno sodišče mora zagotoviti, da eh, bodo podjetniki upoštevali pravila in da se držijo postopkov. To je njihova odgovornost, odgovornost eh, Evropskega računskega sodišča, torej da se denar pravilno porablja in tudi pravilno kanalizira. Seveda so tudi rezultati pomembni, ampak eh, zagotoviti moramo tudi, da se držimo pravil. No, pa še nekaj za sodišče. Zaključujem. Eh, pet eh, držav ste si ogledali. Zakaj samo pet? Mm, torej, hvala in oprostite, da sem bil predolg. Kolegin Lope Fontanje. Kolegica Lope Fontanje, izvolite. Muchas gracias, señora presidenta. Hvala. Mm, skušala bom eh, govoriti samo eno minuto. No, tudi sama bi spostavila razliko med obima instrumentoma. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka. V tem trenutku je treba zelo upoštevati to, da ob, obstajajo bistvene razlike med obema instrumentoma, med socialno, socialnim skladom in pa instrumentom uh, Progress. Torej, operativni programi v obdobju 2007 do 2013 so se osredotočali na uh, prioritetne osi uh, Eh, takrat so mikrokredite dobivale osebe, ki niso imele dostopa do tradicionalnega financiranja. ESF, eh, kot je rekla poročevalka, pa je veliko širši. No, ampak to, da se primerja oba tako različna instrumenta, je lahko nevarno, ko sklepamo, ko izvajamo zaključke, predvsem, ko gre za stroške izvajanja in tako naprej. Eh, to je namreč zahteva iz četrtega eh, odstavka. Mislim, da sta pomembna oba instrumenta, torej Evropski socialni sklad in pa instrument eh, Progres. Težko pa je meriti njun uspeh na analitičen način. Vsaka oseba se mora na drugačen način angažirati v podjetju. Vsak evro se mora porabiti na drugačen način in vsako podjetje je edinstveno.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 No, eh, poslušal sem vas, tako da bom res omejil svoj prispevek na eno minuto. Hvala vsem, eh, ki so prispevali k temu poročilu in tudi k tej razpravi. No, pet stvari. Vidnost eh, projekta, ta je precej nizka in to se mora spremeniti. Samo na ta način bo evropsko gospodarstvo ponovno dobilo zagon. Torej, ta prepoznavnost mora biti dosežena za evropske projekte. Še ena stvar, ki jo želim povedati, ta zadeva eh, ocenjevanje in nadzor. Zelo pomembno je, da nekdo oceni to, kaj je eh, projekt eh, prinesel za gospodarstvo. Potrebujemo tudi ukrepe za učinkovitost in za nadzor. Potem gre tudi za merjenje uspeha, kako je bil projekt uspešen v posamezni državi. No, zdaj pa se bom ustavil, kaj ti sicer bi presegal svoj čas ene minute. Hvala. Novakov, ene minute. Gospod Novakov, tudi za eno minuto. Uh, say, you know... Hvala. Zahvaljujem se za poročilo računskega sodišča in pa poročilo poročevalke. Hvala za prispevke. Mislim, da bo vse to prispevalo k visoko kakovostnim uh, rezultatom. Nekaj pripomb imam. Seveda se moramo posebej osredotočati na tradicionalna bančna posojila in tudi na ta trg. Ampak odstotek eh, zavrnjenih projektov je bil zelo visok. V državah, kjer ta pobuda deluje, lahko opazim eh, zelo nizko stopno zavedanja različnih možnosti. To moramo tudi vzeti v obzir. Pa še nekaj, ti projekti bi morali biti komplementarni eh, k pobudam, ki jih že imamo. Ne smejo pa se s temi pobudami prekrivati. Nekaj bi zato predlagal. Potrebujemo večjo učinkovitost, zato da bomo zagotovili dodano vrednost in pa merljive rezultate potrebujemo tudi jasne postopke, ki morajo eh, veljati v vseh primerjih, manj birokracije in pa več transparentnosti. Manj birokracije torej predvsem za ta majhna podjetja. Hvala. Gospa eh, Glavajova. Hvala računskemu sodišču, to poročilo mi je zelo všeč. Eh, predstavljam si, da ga ni bilo lahko pripraviti. Uh, gre kot za neko sajenje drevesa danes in čakanje na sadove. Mikropodjetja imajo uh, dolgo obdobje, preden začnejo delovati in prinašati rezultate, tako da nimamo zdaj še pred seboj vseh dejavnikov. Mislim, da bi morali bolj identificirati potrebe mikropodjetij, to tudi vi ugotavljate, nekaj tega se omenja v poročilu, ne pa vse. Uh, obstajajo tudi velike težave z zagonskimi podjetji. Samo, če bomo poznali potrebe, bomo lahko našli pravi instrument za ta podjetja. Potem pa še nekaj, ne bi smeli primerjati različnih instrumentov, morali bi eh, poiskati sinergije med obima instrumentoma in to pogrešam v vašem poročilu. Na 13. strani imate razpredelnico, kjer eh, bi morala biti omenjena sinergija, pa je ni. Eh, ne omenja se sinergija med temi instrumenti. No, zadnja stvar, ki jo želim povedati, pa eh, je naslednja. Želim si več eh, omenjanja dobrih praks, eh, več teh uspešnih primerov, kako stvari delujejo, kajti to nam lahko pomaga tudi za prihodnost. Hvala, gospa Sukova Toševa iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Mogoče nam boste lahko odgovorili tudi na vprašanje, kaj. Uh, Eh, je prinesla nova uredba. <clears throat> Pozdravljeni vsi skupaj. Komisija pozdravlja to poročilo, ki se ukvarja z uh, mikropodjetji in njihovimi potrebami. Uh, delovanje ocenjujemo kot uh, dobro in glede priporočil bi rekla, da uh, so bile opredeljene določene šibkosti v tem poročilu. Uh, Temu se bomo izognili, ko bo uh, regulativni okvir eh, za obdobje do 2020 začel veljati. Eh, prispevki držav članic bodo tudi potrebni. Gre za skupno upravljanje in tukaj potrebujemo več sodelovanja z državami članicami. Novi pravni okvir krepi zahteve za programiranje in pa oblikovanje projektov potrebujemo tudi oceno ex ante in to je predpogoj za eh, pridobitev finančnih sredstev oziroma sodelovanje v finančnih instrumentih. Novi okvir tudi upravnim organom eh, nalaga nalogo, da zagotavljajo informacije in to v okviru letnega poročila poročanje pa ne bo temeljilo samo na finančnih informacijah, ampak tudi na učinku vzvoda in pa na rezultatih teh finančnih instrumentov. Mi sprejemamo poročila, ki jih je na nas naslovilo sodišče. E, ta priporočila že izvajamo, razen tistega, ki od nas zahteva, da izvedemo komparativno analizo stroškov izvajanja različnih instrumentov. To se nam zdi neproporcionalno mislimo, eh, da eh, bi bilo za to potrebnih preveč prizadevanj in da dodana vrednost ne bi bila temu ustrezna. Programsko obdobje eh, iz leta 2007 do 2013 oziroma ti instrumenti se bodo nadaljevali še do leta 2015, potem pa bodo novi finančni instrumenti prišli kasneje. Kar se tiče delovnega dokumenta odbora KONT in dodatnih priporočil, Tudi to pozdravljamo. Hvala, gospa Jala Sender. Priznavamo, da v prejšnjem programskem obdobju je obstajal problem uh, dopolnjevanja med obema instrumentoma. V programskem obdobju 2014 eh, do 2020 pa smo odprli možnost, da odpremo možnost financiranja prek ESF tudi z novim instrumentom za jamstva. In, uh, vsi uh, eh, akteri iz e SF bodo o tem obveščeni. Vsi, ki imajo koristi od e SF, bodo tudi obveščeni. No, imamo tudi uh, svetovalno platformo, uh, ki je že organizirala številne dogodke za ozaveščanje. Želimo tudi zagotoviti, da bo uporaba finančnih schem in instrumentov možna in da bo prispevala Eh, k temu, da bo evropsko gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. Hvala. Ja, zdaj pa moram nekaj reči k temu. Nobenega od sedmih odgovorov kolegov niste odgovorili, čeprav ste pač prebrali svojo izjavo. To tudi ni zdaj najbolj pošteno. Tako da mislim, da vendarle imamo pravico do odgovora. Torej, 20 držav, kaj z ostalimi osem, potem vprašanje, kako je z pomočmi. Skratka, ne vem, bomo dobili kakšen pisni odgovor ali kaj. Maybe I come in at this stage on the questions related to progress. Mogoče uh, bom uh, nekaj zdaj povedal o instrumentu progres eh, za mikrofinance. No, gospod Hayes, uh, vi ste omenjali države članice. Uh, Zdaj je eh, sodelujočih držav članic že 23, ne več 20 in razumeti morate, da potrebujemo popraševanje v državah članicah za to, da ta instrument lahko deluje. Države članice morajo zaprositi za podporo. Eh, samo v tem primeru potem eh, začne delovati ta instrument. Finska, na primer, Eh, je primer, kjer imajo zelo jasne, odlične določbe v zvezi s tem in ni potrebe po evropskem instrumentu, potem v Nemčiji imajo poseben pravni okvir, ki omogoča, da posojajo samo banke, zato je situacija tam takšna, nekatere države pa so preprosto premajhne, Luksemburg ali Malta, naprimer, da bi eh, črpali iz teh instrumentov. Zato niso bile vključene vse države članice. No, potem še nekaj o ocenah, o tem ste spraševali. Tukaj spet govorim o instrumentu Progress. Rad bi omenil umestni pregled in oceno, ki je bila poslana v Evropski parlament eh, skupaj z dokumentom in sicer dokumentom o, o učinku tega instrumenta. Nekaj pa ste spraševali tudi o um, vidnosti. Ta prepoznavnost mora biti izboljšana uh, za uh, naš instrument na evropski ravni. Uh, 19. oktobra, torej čez nekaj eh, tednov, bomo imeli eh, Evropski dan za mikrofinance. Veliko dogodkov bo, tudi belgijska kraljica bo sodelovala. Eh, torej, dejavni smo na tem področju, ampak ni lahko vedno vsega sporočiti javnosti. Ja, nam lahko tudi poveste, prosim, kaj je ta kritika računskega sodišča prinesla smisel novosti v tej uredbi. Gospa Ivanova. Hvala, hvala vsem članom in članicam odbora za te pripombe. Vse sem si zapisala, sprejemam tudi določene kritike in obljubljam vam, da bomo pri naslednjih poročilih skušali biti še bolj eh, natančni. No, nekaj stvari pa bi vseeno omenila. Zahvaljujem se gospe poročevalki in tudi gospe eh, Lope razumem eh, vajno zaskrbljenost glede razlik med eh, tema dvema tipoma instrumentov. Analizirali smo torej dva različna instrumenta. Želim zagotoviti, da na noben način ne skušamo teh dveh instrumentov primerjati med seboj ali eh, reči, kateri je boljši. Vse, kar skušamo narediti s to revizijo, je, da bi neodvisno ocenili učinkovitost obeh instrumentov. Oba služita istemu namenu, z obema želimo pomagati mikropodjetjem, zato jo tudi ocenjujemo na podoben način. No. Države članice se potem same odločijo, kateri instrument jim bolje služi. Včasih Eh, imata ta dva instrumenta tudi podobne koncepte, ESF eh, e in EPMF, naprimer pravna struktura obeh instrumentov je podobna ali pa eh, določba o ponovni uporabi sredstev in podobno. Ampak torej nacionalna in evropska raven se odločata o najprimernejši uporabi enega od obeh instrumentov. Včasih je lahko uh, bolj primeren eden, včasih drugi. Ja, želim vam zagotoviti, da nismo imeli nobenega namena, da bi ta dva instrumenta primerjali, ampak smo ju želeli samo neodvisno oceniti in preveriti, kako učinkovita sta pri podpori za mikropodjetja. Še eno pomembno vprašanje je bilo izpostavljeno in sicer v zvezi z rezultati in z upoštevanjem pravil. Tukaj želim jasno povedati, da smo se osredotočili na oboje eh, pri našem poročilu. Nekaj elementov, ki se nanašajo na upoštevanje pravil, ampak eh, revizija se nanaša tudi na rezultate. Eh, skušali smo oceniti učinkovitost, oceniti rezultate in vpliv na gospodarstvo. In to smo naredili prek različnih revizijskih kriterijev. To je razvidno iz 20., 38. in 39. odstavka tam skušamo oceniti učinkovitost eh, financiranja za mikropodjetja. Še eno vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z državami članicami, zakaj smo izbrali samo pet držav. To je tipično število držav članic, ki jih obiščemo za eh, tako revizijo rezultatov. Ne gre za finančno revizijo, ne moramo obiskati vseh 28 držav članic. Eh, zaradi različnih omejitev. Zakaj smo si pa izbrali ravno teh pet? Te države dobijo eh, največ eh, podpore, eh, kar 76 odstotkov eh, vsega eh, dodeljenega denarja. Romunija je bila ena največjih prejemnic iz EPMF. No, poleg tega pa smo eh, pregledali tudi 18 organov v 14 državah, ki so odgovorni za 24 eh, eh, vidikov EPMF. No. Eh, poleg tega smo se osredotočili tudi na ukrepe finančne pomoči za mikropodjetja. Eh, Hvala lepa torej za obravnavo te točke, ampak ostajamo pri tematiki in sicer eh, mnenje gospe Ajala Sender o letnem poročilu za program Progress za leto 2013. Predlagam, da kar tako obravnavamo to mnenje. 15 točk in predlagam, da obravnavamo tu samo tisto dodatno, ne ponovno vsega tistega, kar smo že govorili, eh, kar zadeva eh, nadaljevanje dela. Nas čaka še študija v zvezi s sestavo strokovnih skupin skupaj tudi z drugimi odbori, tako da predlagam največ deset minut zdaj na temo poročila progres. Poročevalka, želite besedo, izvolite. Mm, sí, bueno, mm, okay, es verdad que Hvala. No, to je bilo še ena študija, ampak eh, mislim, da moramo to tudi obravnavati. No, to je mnenje, ki na prvi pogled govori o drugi stvari, ampak pravzaprav ne. Tukaj se posvečamo samo specifičnemu instrumentu za uh, mikrofinanciranje. Poleg tega je to povezano s pobudo Progres, torej eh, mikrofinanciranje za tiste prejemnike, ki uh, se ukvarjajo s tem zaposlovanja. No, dobro, da se je geografska pokritost razširila na 23 eh, držav članic. Hvala sekretarjatu za vso podporo. To bom spremenila, torej ni več ključenih samo 20, ampak 23 držav. Eh, hvala tudi za to, eh, da eh, smo to poročilo obravnavali dovolj hitro, ga obravnavamo zdaj in ga bomo predstavili potem v odboru EMPL. No, države članice se razlikujejo, nekatere imajo bolj protekcionistično zakonodajo in dobro bi bilo tudi podati priporočilo, da finančni instrument za mikrofinanciranje progres, da bi se torej bolj približal rezultatom, ki se dosegajo na finskem ali pa morda tudi v Nemčiji. Ti dve državi sta bili prej omenjeni. No, kaj smo še navedli kot priporočila? Eh, ni bilo možno dobiti dovolj informacij za to, da bi identificirali kako na najbolj trajnosten način pomagati manjšinskim skupinam ali pa najbolj ranljivim skupinam. Komisija je eh, to tudi priznala. Potem je treba obravnavati komplementarnost tega specifičnega instrumenta z eh, Evropskim socialnim skladom. Upam, da bomo v naslednjem programskem obdobju eh, to lahko uskladili instrument se bo končal leta 2016, potem pa uh, bo za to poskrbela nova pobuda. Ustvarjanje delovnih mest eh, je bilo res nižje od pričakovanega. Številni prejemniki so bili izključeni. Morali so se vključiti na kreditni trg. Eh, to ni bilo mogoče. Potem so bile številne težave povezane tudi z birokracijo. Upam, da nam bo komisija lahko razložila te zadeve tudi v zvezi z mikrofinanciranjem. Zakaj je prišlo do ovir pri pripravi dosijejev? No, na koncu bi pa eh, pozdravila še to, da bi ta pobuda lahko pomagala pri vzpostavljanju skupin. Eh, ki eh, v iskanju azila eh, eh, iščejo tukaj zatočišče v Evropi in iščejo tudi delo v Evropi. Upam, da bodo to upoštevali tudi številni delodajalci in pa podjetniki v evropskih državah. No, zanima me tudi, zakaj prošlje niso bile popolne, zakaj je prihajalo do toliko težav ali so bile tako eh, zahtevne, na kakšen način bi lahko eh, ljudem pomagali in kako bi to lahko izboljšali za naslednjo pobudo. Hvala. No eh, Hvala. Mislim, da je to poročilo zelo uh, celovito. Progres je instrument, ki se posveča eh, predvsem temu, da se izboljša dostop do financiranja za najranljivejše skupine. To so ljudje, ki imajo največ težav pri iskanju zaposlitve in pa financiranja. Ne smemo pozabiti, da se med temi najranljivejšimi skupinami eh, nahajajo tudi ljudje, ki so že dolgo časa brezposelni. Ti ljudje pogosto nimajo nobene možnosti, da bi našli delovno mesto. Eh, ne potrebujejo samo denarja, ampak eh, potrebujejo tudi eh, pomoč, eh, potrebujejo nekoga, ki sledi njihovemu primeru in to jim omogoča tudi instrument progres. No, Ines je že veliko povedala. Potrebujemo tudi boljšo komplementarnost med tem instrumentom za mikrofinanciranje in pa Evropskim socialnim skladom. Še čisto malo o socialnih podjetjih. Na prejšnjem plenarnem eh, zasedanju smo sprejeli poročilo o pomenu eh, socialnega gospodarstva in eh, tam je bilo rečeno, da je eden največjih problemov teh podjetij dostop do financiranja. Mislim, da bi bilo zelo pomembno podpreti financiranje teh podjetij, kajti ta podjetja tudi ustvarjajo delovna mesta in podpirajo najranljivejše skupine. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije, voda enote z Grandekcije za, za poslovanje. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Natančno smo preučili vaše poročilo oziroma mnenje. Ravno kar smo razpravljali tudi o ugotovitvah Hrčanske sodišča, seveda se zavedamo, da bi lahko opravili tudi določene izboljšave, kar zadeva hmm, inštrument za mikrofinanciranje v programu program. To je program za, za poslovanje in inovacije. Prvo je inštrument za mikrofinanciranje, drugi pa inštrument za socialno podjetništvo. Nekaj primerov izboljšav. Najprej poleg eh, jamstev in pa inštrumentov za posojila, so zdaj tu tudi inštrumenti za zagonski kapital. Kar zadeva Izi in pa ESF, to je omenila poročevalka. Nov inštrument Easy zdaj vključuje tudi obveznost mentorstva in usposabljanja, kar je ključnega pomena za končne upravičence. Glede na to, da program Easy ne more financirati izredno dragega mentorstva in usposabljanja spodbujamo države članice, da sredstva iz naslova Evropskega socialnega sklada uporabijo v ta namen. Kar zadeva potencial za ustvarjanje delovnih mest, kot veste, je cilj, ki smo ga določili z EEF, 43 tisoč mikroposojil. V povprečju eno mikroposojilo ustvarja dve delovni mesti, kar naj bi pomenilo 92 tisoč delovnih mest. In temu ne bi ravno rekel izmeren prispevek k ustvarjanju delovnih mest. Kar zadeva zavrnitve, tu moram povedati, da je eno od ciljev tega inštrumenta seveda ta, da se ognemo prekomerni zadolženosti. Pravilno ugotavljate, da so ciljna skupina tu ranljive skupine in eh, te so bolj kot eh, druge skupine v nevarnosti dožniške pasti. Zato smo tudi spostavili ta kodeks eh, dobrega ravnanja in eden od glavnih ciljev je tu, da se preči prekomerna zadolžitev, tako da določene vloge moramo zavrniti, če želimo zagotoviti, da predvsem ranljivi posamezniki ne zapadajo v eh, to past zadolženosti, ker zdaj vas socialna podjetja. Tretja os vključuje zdaj tudi finančno podporo socialnim podjetjem, to je novo področje za EU, do 500 tisoč evrov je možnih tu in prvi rezultati so že dokaj obetavni. In še čisto zadnja zadeva glede beguncev in prosilcev za azil. Trenutno smo v stikih z skupinami, predstavnimi skupinami za to, da se uporabijo ti inštrumenti tudi za podporo beguncem in prosilcem za azil. Hvala. Ja, predpostavljam, da se bomo o tej temi še pogosto pogovarjali. Hvala lepa za to informacijo. S tem prihajamo v koncu te točke na dnevnem redu. Lok, rok za vložitev amandmajev je 25. Eh, september, potem pa bo oktober glasovanje. Prehajamo na zadnjo točko na dnevnem redu, skupna študija odborov Kont in Bač z naslovom sestava strokovnih skupin komisije in stanje registra strokovnih skupin gospod Blomar in Mark Field sta pripravila to študijo, Denis De Jong je naš poročevalec, eh, jaz pa avtorjem kar predajam besedo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoče, spoštovane članice in člani, nekaj uvodnih pripomb, preden začnem s predstavitvijo. Prva stvar, tu gre za skupno delo, raziskovalcev iz univerz v Oslu in Bristolu. Danes je z menoj tu tudi gospod Mark Field iz univerze Portsmouth, ki je dejansko opravil tudi doktorsko študijo na temo ekspertnih oziroma strokovnih skupin. Še par uvodnih besed za tiste, ki niste seznanjeni s ciljem te študije. Marca letos smo bili naprošeni, naj upoštevamo dve ključni vprašanje v zvezi s strokovnimi skupinami in sicer uravnotežnost teh skupin in pa transparentnost delovanja strokovnih skupin. To v navezavi s preteklimi razpravami med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo na ta račun in seveda osled kritik glede teh pomankljivosti. Toliko uvodoma, ne bom vam pobral preveč časa, kaj ti ura je že kar pozna, tako da bi nakratko predstavil kontekst glavne ugotovitve naše študije, potem kaj smo našli v zvezi z ravnotežjem in transparentnostjo, potem pa bo gospod Field predstavil še nekaj naših glavnih zaključkov in potem bomo zaključili s priporočili. Torej tisti, ki ne poznate tako dobro sistema strokovnih skupin, ki jih eh, upravlja Evropska komisija. To je bilo stanje aprila 2015, ko smo prvi krat pogledali podatke iz registra strokovnih skupin, ki ga vodi komisija. Skupno je 830 strokovnih skupin bilo aprila 2015 s približno 6 tisočimi posamečnimi člani in eh, 24.600 člani nasploh. Kaj to pomeni? To pomeni, da si predstavljate, da če sem član petih strokovnih skupin, bi bil en posamičen član, ampak ker sedim na petih, bi seveda predstavljal pet eh, članstv v strokovni skupini. No, da dobite nekoliko občutek za to, v kakšnem kontekstu se gibamo, komu nudijo podporo te strokovne skupine, komu svetujo, na dnu vidite grafikon z različnimi generalnimi direkcijami, ki uporabljajo deset ali več strokovnih skupin. Na čelu je Eurostat, potem Grow Tax, Hudson, te okolje in tako naprej. Skratka, več kot 80 eh, strokovnih skupin imajo te top 3 direkcije. In preden pozabim, naj omenim še eno pomembno stvar. Že samo število 38 trokovnih skupin je kar veliko. Če pogledamo, kako se je ta sistem razvijal skozi čas, leta 2006 smo imeli več kot 1500 takšnih skupin, tako da je v zadnjih desetih letih prišlo do kar bistvenega upada. Če zdaj še natančneje pogledamo, sestavo strokovnih skupin, imamo štiri glavne kategorije, države članice, torej predstavniki državnih uprav, potem imamo dve vrsti strokovnjakov posameznikov, torej strokovnjake, ki predstavljajo interese in pa interesne skupine in pa strokovnjake, ki predstavljajo same sebe, ki torej nastopajo v osebnem svojstvu in pa potem so tudi organizacije, ki sodelujejo v strokovnih skupinah. Zdaj nekoliko natančneje o teh organizacijah. To je zauzelo veliko naše pozornosti pri ugotavljanju transparentnosti, kdo torej so te organizacije, ki imajo svoje člane v strokovnih skupinah. Tu vidimo, da je pomemben delež tu odpadov na razno razna združenja, 30 odstotkov, potem nevladne organizacije, 15 odstotkov, eh, tretje države, mednarodne organizacije, približno 10 odstotkov eh, gospodarstvo in pa potem 6 odstotkov znanstveno-raziskovalna sfera. Kaj se je zgodilo od leta 2014 dalje? Evropski parlament in Evropska komisija sta imeli zelo aktiven dialog v svezi z reformo sistema strokovnih skupin, ki je konec leta 2013 prevedlo do pomembnih sprememb. In tu je zanimivo videti, kako se je članstvo spreminjalo glede na organizacije. In tu morda tudi prva točka, kjer lahko izrazimo zaskrbljenost vidimo, da je vse več združen. To je nekakšna generična kategorija, ker ni najbolj jasno, kaj so tisti interesi, ki jih takšna združenja zastopajo. V tem še ena, če zaskrbljujoč podatek, upad pri negospodarskih interesih, raziskovalnih inštitutih, nekdanjih organizacijah in akademski sferi. Kaj so torej naše ključne ugotovitve glede uravnoteženosti sestave strokovnih skupin? Tekom razprav med parlamentom in komisijo je komisija ohranjala stališče neobveznega ravnovesja med eh, interesnimi skupinami in eh, pa strokovnimi predstavniki ali znanstvenimi predstavniki. Dosegli smo določen napredek pri številnih eh, strokovnih skupinah, kjer eh, so generalni direktori v Evropski komisiji sklenili, da bi vendarle bilo smiselno imeti bolj uravnoteženo sestavo in predstavniki negospodarskih interesov so tudi bili povabljeni k sodelovanju v strokovnih skupinah. Ampak, ko pogledamo podatke, ki smo jih eh, uspeli dobiti iz registra strokovnih skupin, ugotavljamo, da še vedno zelo veliko teh strokovnih skupin ni izkazalo uravnotežene sestave. Ko pogledamo intenziteto teh neravnovesij, se ta tudi povečuje. Prav tako pa se nam je zdelo zanimivo, da imamo ekspertne skupine, kjer imamo večino ali vsaj prevladujoč eh, delež negospodarskih interesov, ampak je tam vedno nekdo, ki predstavlja ekonomske interese. V obratni smeri pa temu ni nujno tako. Če se prav spomnim, imamo vsaj 60 strokovnih skupin, kjer eh, ni nikakršne zastopanosti ekonom, eh, neekonomskih interesov. Nekateri, nekateri generacije so uveljavili tako imenovano politiko odprtih vrat in so sprejemali tudi prijave civilno družbenih organizacij, da se pridružijo tem strokovnim skupinam. Ampak, kolikor smo videli tudi iz korespondence med komisijo in parlamentom in tudi, ko smo preučevali posamezne eh, primere, ta politika odprtih vrat ni še v polni meri operativna in zelo težko dejansko se je izkazalo privabljati prošnje za sodelovanje vladnih organizacij oziroma civilno družbenih organizacij ali pa njihova strokovna sposobnost ni bila ustrezno relevantna. Tako da ugotavljamo, da ta politika odprtih vrat, ki je bila uvedena leta 2013, eh, ni nekaj, kar bi se bilo izkazalo za najbolj učinkovito. Še eno, kar je Evropska komisija prepoznala kot eh, težavo, je, da določene civilne družbene organizacije težko sodelujejo v teh strokovnih eh, skupinah, ker nimajo dovolj razpoložljivih virov. Zato so uvedli sistem eh, posebnih nadomestil leta 2014, ampak eh, do sedaj in z junijem smo prenehali zbirati podatke za našo študijo, torej do tega trenutka se ta posebna domestila niso uporabljala in ko smo se pogovarjali o tem s posameznimi generalnimi direkcijami, nismo naleteli na nekakršno pripravljenost ali namero uporabiti ta posebna domestila. Torej, če povzamem, kar zadeva prvo raziskovalno vprašanje, ali torej je prišlo do izboljšanja ravnotežja in ali so pogoji, ki jih je določil Evropski parlament glede tega ravnotežja, zdaj izpolnjeni. Torej, napredek eh, je bil dosežen pri določenih primerjih. Torej, lobisti, ki so bili v preteklosti registrirani kot eh, strokovnjaki posamezniki v osebni kapaciteti, ti so zdaj zajeti v registr. Ampak na splošno ugotavljamo, da je še vedno potrebno doseči mm, zadostnejšo mero skladnosti, naprimer, ko gre za nov skrižje interesov. In če pogledamo tudi na odgovor komisije in na priporočila ombudsmana, vidimo, da je zdaj tu tudi priporočilo za vzpostavitev bolj sistematične ali dosledne politike preverjanja na skriži interesov. Drugo raziskovalno vprašanje, preglednost, transparentnost. Tu se temeljno stališče ni spremenilo od odkar se je zaključil dialog z Evropskim parlamentom na temo strokovnih skupin. Javni razpisi ostajajo še naprej eh, neobvezni, ni obveznega javnega poziva k eh, izkazu interesa za sodelovanje v strokovnih skupinah. Čeprav smo zabeležili veliko napredka v posameznih primerjih, tudi pri registru ekspertnih skupin eh, ugotavljamo, da generalne direkcije, ki uporabljajo strokovne skupine vse bolj tudi uporabljajo ta javna povabila ali javne pozive, ampak eh, vendarle ugotavljamo, da ko gre za zelo tehnično področje, to ni najbolj primeren način privabljanja strokovnjakov. To vsaj je argumentacija Evropske komisije. Zaskrbljujoča je vse bolj razširjena uporaba te organizacijske kategorije združen, ker ti ni najbolj jasno, kdo je v tej kategoriji, kdo uporablja to kategorijo za to, da se opredeli. To so lahko združenja, ki zastopajo ekonomske interese, neekonomske interese, ni neke jasne diferencijacije. No in na zadnje, Evropska komisija je z nami tudi delila eh, časovnico poteka sestave strokovnih skupin. Imeli smo strokovnjaka za informacijsko tehnologijo, ki je zelo poglobljeno preučil, kako se je ta baza podatkov vzpostavila. In eh, težave smo imeli. Imeli smo težave s to bazo podatkov. Ta baza podatkov še naprej trpi zaradi nedoslednosti v zvezi z eh, vnosom podatkov. Mislim, da te težave že poznate. Mislim, da je tudi ombudsman pri preiskavi ugotovil podobne pomankljivosti, ko gre za to bazo podatkov. Ne podam samo en primer, namreč Evropska potrošniška organizacija BEL, ki je tudi omenjena v tem registru in sicer pod 25 različnimi imeni. In to torej šteje kot 25 eh, posamičnih članov, čeprav je v bistvu to samo en. Torej, če povzamem glede tega vprašanja okrog transparentnosti, v našem poročilu podajamo določene primere napredka, eh, to je bolj eh, individualno sicer. Komisija vse bolj uporablja javne pozive, eh, prav tako objavlja mandate strokovnih skupin in pa tudi rezultate razprav na strokovnih skupinah. Vse več objav je ampak nasplošno je ocena skladnosti še naprej negativna, kajti to so določeni napredki, ki se dosegajo zgolj na individualnih primerjih, ne pa še nasplošno. Kar zdaj pa eh, sklepe, besedo predajam kolegu Marko Fildu. Ne glede na omenjen bistven napredek, kar zadeva preglednost in pa uravnoteženost teh skupin. Je seveda to poročilo ugotovilo določena področja, kjer bi to lahko še izboljšali. Ampak vendar so tu tri, tri ključni zaključki. Najprej z več ravnovesja bi odpravili informacijske nesimetričnosti prav tako bi to izboljšalo legitimnost teh skupin in seveda bi to tudi okrepilo transparentnost rezultatov dela teh strokovnih skupin. Torej, če se lotimo vsakega izmed eh, teh sklepov posebej, namreč da večja uravnoteženost teh skupin lahko prispeva k premoščanju asimetrije, to je pač v teoriji pojem, da če imamo uravnoteženo zastopanost civilne družbe v strokovni skupini, bomo s tem prispevali vsaj ko občutku, da ne gre tu za izključno domeno ekonomskih interesov. Torej, da bo predstavljena informacija vseh različnih interesov, tudi neekonomskih interesov. To je torej nekakšna varnostna schema za to, da se prepreči prekomerno nagnjenost takšne skupine v eno samo smer. Torej tam, kjer gre izredno za ekonomske interese ali izredno za neekonomske interese, znotraj takšnih skupin je seveda zelo težko ugotoviti, ali gre za prekomerno naklonjenost eh, določenim razmišljanjem tako da prevladujoče mnenje je, da je potrebno zagotoviti pluralnost mnen. Naslednji zaključek tega poročila je, da večja je uravnoteženost sestave strokovnih skupin vodi tudi v višjo legitimnost njihovega dela. No, vse to kaže tudi strokovna literatura, namreč državljani bodo bistveno bolj verjetno verjeli izsledkom takšnih strokovnih skupin, če bodo vključeni. To torej pomeni, da morajo biti vsi deležniki vključeni v pripravo izsledkov, eh, če tudi ta rezultat morda ne bo tak, kot bi ga želeli. Ampak gre preprosto za to, da se že samo prisotnostjo in zastopanostjo različnih deležnikov legitimnost eh, strokovne skupine izboljša. No in še zadnji zaključek namreč transparentnost krepi tudi kakovost izsledkov trgovnih skupin v pritrovski komisiji. Na ta način eh, bo torej javnost lahko sledila temu, kako se poročila pripravljajo in na ta način tudi posamezni strokovnjaki lahko ustrezno moderirajo svoje stališče in zagotavljajo kakovost svojih stališč, kajti preprosto dejstvo, da veš, da javnost lahko enostavno nadzira in preučuje te podatke, ki se obravnavajo v strokovnih skupinah. Že samo to dejstvo bo zagotovilo, da bodo posamezni strokovnjaki poskrbeli za to, da bodo vsi ti podatki, vse te informacije ustrezno utemeljene. To so torej trije ključni zaključki tega poročila. Zelo na kratko, poročilo samo je bistveno bolj podrobno. Zdaj pa še priporočila. Uh, Čisto na kratko, priporočila za to, da bi rešili vprašanje ravnovesja, preglednosti pa tudi učinkovitosti in še uvodni komentar v zvezi s priporočili, kar zadeva duha teh priporočil. Upam, da bi naše poročilo lahko obravnavali kot uravnoteženo. Te skupine strokovnjakov smo preučevali kratek čas in uh, ni bilo vzgiba za to, da bi jih predstavili na nek črnobel način vseeno pa obstajajo argumenti za to, da bi morali delati na ravnotežju in preglednosti. To bi lahko izboljšalo tudi demokratičnost odločanja v komisiji. Stroški za to pa bi bili tudi zelo nizki. Zato mislim, da je zelo dobro, da sedemo tukaj skupaj z komisijo in parlamentom in eh, tudi z varohinje človekovih pravic, da skupaj izvedemo torej reformo strokovnih skupin. Čisto na kratko, ravnovesje torej. Ombudsmanka je predlagala, da bi imeli predstavnike civilne družbe v vseh strokovnih skupinah. To so torej vse strokovne skupine, kjer članstvo ni namenjeno izključno predstavnikom držav članic. Zakaj? To je utemeljeno predvsem s tem, kar je povedal gospod Field. Če je v skupini vsaj nekdo, ki nima gospodarskih interesov v skupini, ki jo sestavljajo samo člane z gospodarskimi interesi, potem lahko to služi kot neke vrste ravnovesje. Tudi javnost bi bolje razumela sestavo strokovnih skupin, lahko pa bi imeli individualizirane definicije ravnovesja. Priporočila v zvezi z preglednostjo. Preučili bi lahko druge sisteme, ki so podobni. Naprimer, v ZDA imajo obvezujoče objavljanje vseh rezultatov dela strokovnih skupin, kar zadeva objavljanje interesov posameznih strokovnjakov. Komisija je ombudsman, ki je odgovorila na to vprašanje, želijo pa uvesti bolj sistematično politiko glede na skrižja interesov, tudi kar zadeva vsakoletno postavljanje informacij, to je zelo pomembno. Raziskave kažejo, da je zelo pomembno, da se posamezniki sprašujejo o noskrižju interesov in to vsako leto. In na koncu še vprašanje, kako generalni sekretar upravlja z strokovnimi skupinami. V poročilu smo podali nekaj kazalnikov glede učinkovitosti, stvari tečejo v pravo smer, naprimer med generalnimi direktorati obstaja ukrepljeno sodelovanje glede sestave strokovnih skupin, ampak še vedno imamo občutek, da je sredstev namenjenih temu premalo. Netočnosti podatkov niso ugotovljene v okviru nadzora. Naslednji dve točki omogočata boljše razumevanje dela strokovnih skupin, zato priporočamo, da bi imeli letno poročanje, seveda pa predlagamo tudi individualno oceno strokovnih skupin, tukaj imamo veliko dobrih zgledov v nekaterih državah članicah, pa tudi v tretjih državah. Na koncu pa še nekaj. Na voljo smo imeli le malo časa za to, da preučimo temo strokovnih skupin. Ugotovili smo, da obstaja več področji, kjer bi bilo potrebnih še nekaj raziskav. Torej, združenja. Kdo sedi v teh združenjih? Kaj predstavljajo? Ne bi bilo dobro, če bi imeli podkategorije, če bi uvedli naprimer neke zahteve glede registracije in tako naprej. Evropska unija ima tudi veliko agencij in horizontalna pravila tega ne pokrivajo. Morda bi bilo zanimivo, kako se ravnovesje in preglednost odraža v teh agencijah. Na začetku sem vam omenil, da je z 1600 število strokovnih skupin padlo na 800. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da je skupina, da je komisija zdaj bolj strokovno podkovana, da imajo več znanje na notranji ravni ali, ali to morda pomeni nekaj drugega? In na koncu še nekaj, to se je jasno izkazalo v povratnih informacijah organizacij civilne družbe. Delali smo tudi z generalnimi direktorati, ki poskušajo vključiti civilno družbo v svoje delo. Namreč finančni viri so pomembno vprašanje. Civilna družba težko sodeluje v strokovnih skupinah in mislim, da bi morali bolj razmisliti o tem, kako bi organizacijam civilne družbe pomagali, da svoje sredstva razvijajo na trajnosten način. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Blomajer, gospod Field. To je zelo zanimiva študija, zelo pomembna študija. Gospod Trupel je tukaj iz odbora za proračun. Pozdravljeni. Imeli smo predlog spremembe, ki so ga podprle vse skoraj politične skupine. Zahtevali smo več preglednosti pri strokovnih skupinah in ta študija je eden od rezultatov. Gospod Trupel, dam vam kar besedo, potem pa gospod De Jong in ostali. Hvala lepa. Številni kolegice in kolegi so opozorili, da obstajajo težave v zvezi z sestavo strokovnih skupin. Nismo bili zadovoljni s tem, ravnovesje in preglednost eh, nista bili dobri, zato smo si želeli to študijo. Hvaležni smo za to, kajte sedaj lahko rečemo, da so raziskovalci pri skupini Blomar in drugih odigrali odlično vlogo. Študija jasno kaže, da je bila naša kritika upravičena. Kritični smo bili mi v parlamentu, pa tudi nevladne organizacije, pa sindikati in ta kritika je še vedno upravičena. Evropska komisija še naprej izvaja prakso strokovnih skupin, ki niso dobro sestavljene in niso pregledne. Študija je jasna. Navaja, citiram, nekaj napredka je bilo doseženega, vendar komisija še vedno ne ravna v skladu s pogoji Evropskega parlamenta glede uravnoteženosti in preglednosti. Zato je študija jasen signal komisiji, da ukrepa. Potrebujemo resno reformo, jasna pravila glede sestave in preglednosti. Komisija, ki se je zavezala preglednosti, mora sedaj to tudi zagotoviti. Ta proces mora steči naslednji mesec, če ne, mora Evropski parlament storiti vse, kar lahko, da komisijo potisne v smeri reform. Mislim, da je ta študija res koristna, kajti vidimo lahko, da je nekaj napredka bilo, ampak ne dovolj. Ta trenutek ne moramo biti zadovoljni, storiti moramo več. Zato mislim, da moramo nadaljevati in Evropski parlament mora odigrati zelo aktivno vlogo za to, da spremeni sestavo skupin eh, strokovnjakov. Hvala lepa raziskovalcem, hvala kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri razpravah na to temo in vsem, ki se zavedajo, da nas veliko dela še čaka. Gospod Dejonk, izvolite, hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti raziskovalcem. Študij imamo veliko, ampak ta je res odlična. Je objektivna. Želeli smo, da bi bila objektivna, da ne bi bilo predsotkov glede rezultatov študije. Prav tako lahko rečem, da smo imeli neformalni dialog s komisijo do pred dvema letoma in v okviru odbora za proračun in eh, skupaj z nekaterimi drugimi poslanci smo govorili o tem. Že takrat smo slišali, da obstajajo pomisleki glede teh strokovnih skupin, da niso pregledne, da niso oravnotežene. Komisija ni storila nič. Potem smo imeli neformalni dialog, zaradi tega se je rezerva v proračunu sprostila in mislim, da smo vsi imeli takrat občutek, da komisija dejansko želi narediti korak naprej. Po tem obdobju pred dvema letoma torej, smo si želeli videti rezultate. Dobil sem veliko podatkov o strokovnih skupinah, dobil sem jih eh, strani komisije, to je zelo veliko informacij, veliko stvari smo morali prebrati, moja skupina je to storila in eh, nismo bili zadovoljni s tem, kar smo videli. Metodologija je bila enaka, problemi so bili enaki, kot so jih odkrili raziskovalci. Če ima parlament pomisleke glede dela, potem mora komisija zagotoviti dostopne podatke in informacije. Morda bi to že lahko bil znak, zakaj se je dialog ustavil. Priznati moram, da smo v zadnjem letu in pol dobili morda kakšne splošne izjave, ampak napredka v smeri neformalnih stikov ni bilo. Zaradi tega smo lani tudi znova sprožili pobudo, zato da bi rezervo dali v proračun. To je resna stvar, to je resno tudi za odbor kont. Raziskovalci so to že povedali, gre za učinkovitost, za vire in tudi gre za vprašanje legitimnosti. Veliko denarja porabimo za komuniciranje, za to, da Evropsko unijo približamo državljanom. Po drugi strani pa obstajajo državljani, ki jih neka tema zanima in ti državljani bi lahko pomagali komisiji pri pripravi dobrih predlogov, ki temelijo na realnosti. In če se to zgodi, potem se morajo srečati z gorami birokracije, torej sloh ne vedo, da strokovne skupine obstajajo in če izvedo, da obstajajo, potem se jih ne morejo pridružiti, zato ker ne izpolnjujejo pogojev in tako naprej. Če pa enkrat že lahko sodelujejo, potem ugotovijo, da je to zelo drago. Potovati je treba, nekje je treba spati in tako naprej. Vse to je neznano svetu zunaj. Večkrat smo jih prosili, da komisija nam reče, da vse to objavi na spletni strani, ampak tega niso storili. Ne vem, zakaj gre. Mislim, da gre do neke mere za problem notranje organizacije pri komisiji. Generalni sekretar, generalna sekretarka ne želi vladati nad generalnimi direktorji in tako naprej, ampak vsak generalni direktorat ima svoja pravila, napredka pa ni. kratek bom, vem, o tem bi lahko govoril vsaj pol ure. Vse pol ure bi lahko govoril o podrobnostih dialoga in tako naprej. Vi ste predsednica, vi dobro veste, o čem govorim. Mislim pa, da je za ta odbor in tudi za odbor za proračun zelo pomembno, da pripravimo poročilo na to temo. Zato bom to jutri predlagal koordinatorjem, da bi imeli poročilo na lasno pobudo v zvezi s tem, da bi se posvečali legitimnosti in učinkovitosti. Zagotoviti pa je treba seveda preglednost in uravnoteženost strokovnih skupin. Te skupine imajo zelo velik vpliv nad zakonodajnimi predlogi komisije in mislim, da moramo to urediti. Enkrat za vse le hvala. Hvala, dva želita spregovoriti. Lepo prosim, dve minuti tudi komisiji moramo dati besedo. Zdehovski, izvolite. Hvala lepa. Samo nekaj besed o naši razpravi, samo nekaj besed o tem, kar je rekel gospod De Jong. Hvala raziskovalcem, hvala za predstavljene rezultate. Mislim, da bi to lahko uporabili tudi za številne evropske agencije. Evropska unija ima velike težave na številnih področjih. Imamo vse vrste komisij in agencij, naprimer agencije, ki se ukvarjajo z živili ali farmacevtskimi izdelki. Beseda preglednost se pogosto omenja v vseh rezultatih in tudi v poročilih. 19, 48 in 64 so strani, ki so mi zelo zanimive. To je poročilo Evropske ombudsmanke. Če bi sprejeli samo ta priporočila, bi lahko močno izboljšali preglednost. Veliko krat smo poskušali ugotoviti, kakšen je njihov, njihov program, kako je sestavljeno njihovo delo. In prav to je preglednost. Naš odbor mora storiti vse, kar je mogoče, zato da bomo na bolj pregleden način obravnavali delo strokovnih skupin. To je zelo pomembna naloga za naš odbor. Do leta 2019 upam, da bomo dosegli velik napredek. Hvala, predsednica. Rada bi čestitala avtorjem študije. Eh, tema je zelo kompleksna, ampak tudi v kratkem času sta nam to temo zelo dobro predstavila. No, eh, eh, geografska porazdelitev me zanima tukaj gre za ponovno nacionalizacijo evropskih politik, temu smo zdaj priča. Eh, in v odboru za transport, naprimer, eh, smo temu priča. Potem eh, strokovnjake, ki spremejo odločitve, ko gre za, naprimer, javna naročila ali kaj podobnega v zvezi z infrastrukturo. Zanima me, odkud prihajajo ti strokovnjaki na četrti strani eh, je zapisano, da strokovnjaki prihajajo iz 28 držav članic. Pet odstotkov se omenja, odkot pa so drugi oziroma kako je to urejeno. Potem imamo tudi omenjene države kandidatke. Nikjer pa ni eh, transparentno zapisano, odkot so vsi ti strokovnjaki, kakšna je njihova nacionalnost in kakšna je geografska porazdelitev oziroma Eh, geografsko ravnotežje pri številnih eh, odločitvah. Govorite tudi o civilni družbi, zanima me, eh, kaj to pomeni, kdo je vključen ali so to tudi nevladne organizacije, čeprav ne predstavljajo civilne družbe. Na področju transporta so tudi nevladne organizacije subvencionirane strani vlad. Potem me zanima, kaj eh, opredeljujete kot EU body, torej organ Evropske unije. Potem se omenjajo korporacije, finančne institucije in ne vem, zakaj so sindikati eh, povezani z združeni, zakaj so obravnavani na enak način, torej zakaj ste jih uvrstili v isto kategorijo. Rekli ste tudi, da se je za eh, polovico zmanjšalo število strokovnjakov, ali ste tukaj šteli tudi strokovnjake, ki so postali zunani strokovnjaki. Mm, tudi na agencijah imamo namreč uh, uh, zelo različne kriterije. Nekateri strokovnjaki so odšli v agencije in zato kriteriji niso enaki. Hvala gospe Trupel in uh, gospodu De Jongu. Uh, Upam, da bi se lahko, oziroma da se bomo v prihodnosti osredotočali bolj na kriterije, ne toliko na strokovnjake. Mislim, da eh, bi nam kriteriji morali zagotoviti ustrezno stopno preglednosti. Hvala. Gospod Klaus, Evropska komisija. Hvala lepa. Komisija meni, da je študija zelo koristna. prav tako obravnava elemente, s katerimi se strinjamo, elemente, ki so upravičeni, pri nekaterih elementih pa seveda menimo, da niso upravičeni. Elementi, ki se nam zdijo upravičeni, so naslednji. To so elementi, kjer smo že začeli ukrepati v preteklih letih, običajno v tesnem sodelovanju s Evropskim parlamentom, predvsem v obliki neformalnega dialoga, ali pa zadevajo področja, kjer nas ukrepi čakajo k malu. Vsi ti ukrepi bodo navedeni v pismu Timmermansa z 29. maja, kar zadeva horizontalno raven. Še nekaj, če se gospod Blomajer ni omenil danes, vsaj ne spomnim se, študija kritizira horizontalna pravila, da ta pravila niso pravno obvezujoča, ker gre za notranja pravila. Notranja pravila obstajajo in trenutno jih revidiramo, kmalo bomo imeli nova horizontalna pravila in ta pravila je sprejela komisija. Gre za obvezojoča pravila, ki so obvezojoča za tiste, ki so pač obvezani s temi pravili. Govorimo o posvetovalnih organih služb Evropske komisije in to so notranja pravila, ampak to niso smernice. To so pravila, ki jih je komisija formalno sprejela in zato so obvezojoča. Preglednost. Slišali smo in to je bila ena od ugotovitev študije, da je ena od velikih pomenkljivosti vprašanje preglednosti. Od leta 2012 smo zavezani parlamentu za zagotavljanje popolne preglednosti glede vseh rezultatov. To je termin, ki ga uporablja študija in seveda mi ravnamo v skladu s tem. Preglednost rezultatov vključuje vse dokumente, ki se pripravljajo, zadeva zapisnike in tudi dnevne rede. Upam, da je prišlo do enega nesporazuma. Namreč komisija in strokovne skupine se kritizira, ker so razprave zaupne, niso zapisnik. Razprave so razprave. Res je. Normalen sestanek strokovne skupine je za zaprtimi vrati. To pomeni, da morajo imeti člani strokovne skupine priložnost, da razpravljajo v okolju vzajemnega zaupanja. Zato se strokovna skupina sestaja za zaprtimi vrati. Ampak to ne pomeni, da je tudi zapisnik zaupen. Vse te informacije je mogoče najti danes v registru strokovnih skupin ali pa na spletni povezavi do ustreznega generalnega direktorata. To je že trenutna praksa. Če študija navaja, da ni preglednosti glede rezultatov dela strokovnih skupin, potem lahko rečem, to ne drži. Vendar to ni vse. In zdaj smo na točki, kjer ima študija prav. Gre za torej točnost podatkov v registru. Prav sedaj izvajamo revizijo registra. Nova različica registra bo na voljo čez nekaj mesecev v prvem četrtletju naslednjega leta. Torej, popolnoma bomo revidirali definicijo in pomen združen. To bomo razdelali, zato da boste v prihodnosti videli ne združenje, ampak akademija, nevladna organizacija, pravna firma in tako naprej. To velja tudi za interese in politična področja. Vse skupaj bo mnogo bolj smiselno in specifično v novem registru. To smo napovedali že v pismu prvega podpredsednika Timmermansa. To ni nič novega torej. In še en element, kjer bomo zagotovili več preglednosti v okviru novih pravil, namreč vzpostavili bomo povezavo med registrom preglednosti in registrom strokovnih skupin. V prihodnosti bodo člani strokovnih skupin, ki so člani zato, ker zastopajo interes, torej finančni trg, avtomobilizem ali karkoli že, ali pa predstavniki združen bodo morali biti registrirani v registru preglednosti, če bodo želeli biti člani strokovne skupine. Najavljam torej občutne izboljšave na področju preglednosti. Na skrižje intereso. Študija navaja pomankanje konsistentnega pristopa. To je upravičeno, res je. Temeljito smo počistili na tem področju pred dvema ali tremi leti. V okviru pravil, ki jih imamo, pa sedaj uvajamo horizontalno in sistematično oceno na vzgriže interesov za člane, ki zastopajo interese javnosti. To bo še ena nova lasnost. Tisti strokovnjaki, ki bodo želeli biti člani strokovnih skupin, bodo morali izpolniti obrazec. In tudi to bo objavljeno v registru strokovnih skupin. To je inovativna lastnost, ki jo bomo uvedli k malu. Kar zadeva uravnoteženo sestavo, mislim, da kritika ne odraža realnosti. Ko dobimo kritiko, specifičnih skupin zadeve preučimo, ampak realnost je drugačna. Strokovne skupine so v veliki večini uravnotežene. Če to ne drži in seveda ti primeri obstajajo, potem preučimo tudi razloge za to. Hvala gospodu Blomajerju, da je omenil nekatere razloge za to. Komisija pri izbiri strokovnjakov za strokovne skupine seveda preuči naloge skupine, torej kaj je treba zagotoviti, kakšno strokovno znanje komisija išče in potrebuje. Na to komisija razpiše postopek za članstvo In uh, veliko primerov smo imeli, ko preprosto ni bilo zanimanja ali pa prošnje niso ustrezale strokovnemu znanju, ki smo ga potrebovali. Zagotavljam vam, da je komisija zavezana na čelu uravnotežene zastopanosti, ampak Fiksacija na neko numerično pariteto ni rešitev. Problem finančnih sredstev za civilno družbo je bil omenjen. Da, to obstaja, to poznamo tudi mi. En morebiten način za reš rešitev tega bi bil, da bi preučili vrhovne evropske organizacije in da bi bolje izkoristili nacionalne strokovnjake zato da bi sodelovali pri delu komisije. To priporočamo, zato ker se mi zdi, da gre za vprašanje finančnih virov. So, no numerical parity as a static principle. Statično načelo glede številk. Komisija bo sedaj uvedla novost, študija pravi, da to sedaj ne drži, ampak to ne drži sedaj. Komisija bo uvedla sistematične obvezne razpise interesa in to bo obvezujoče za vse strokovne skupine. Na osnovi tega bodo sestavljene strokovne skupine. To bo zagotovilo popolno preglednost in komisija dobi tudi priložnost, da ugotovi, kakšne so podrobnosti, kakšne so lastnosti kandidatov in kaj lahko pričakujemo od podjetij, od eh, civilne družbe, od akademije in tako naprej. Mislim, da bi moral sedaj končati. Posebna dovoljenja se uporabljajo, ne pogosto, saj drugače ne bi bila posebna, ampak uporabljajo se. Če se izpolnijo zahteve, se uporabi tudi posebno dovoljenje. In na koncu še nekaj, zakaj smo prej imeli 1600 skupin, leta 2006, leta 2015 jih imamo pa 800. Odgovor je preprost. Register strokovnih skupin je bil oblikovan leta 2005. Leta 2006 smo imeli pregled. Stotine skupin je bilo, ki so bile samo na papirju. Bile so dejansko mrtve. Šlo je za neke vrste čiščenje in na koncu smo dobili 800 skupin, ki so aktivne strokovne skupine. Nobene zarote ni tukaj. Upam, da sem spregovoril o temah, ki vas zanimajo. Hvala. Hvala lepa. Končno smo enkrat dobili prave odgovore. Hvala tolmačem, da so nam dali nekaj časa. Končali bomo v angliščini. Field, any, any comments? This, this uh, union's uh, question of Mrs. Ayala Sender, still open.